Dober dan, eh, vsem lep pozdrav. Ker je naš predsednik danes odsoten, bom sama predsedovala danes popovdne temu sestanku. In kot veste, imamo danes popovdne pomembne goste. Eh, zanimanjem bomo prisluhnili Eh, njihovemu mnenju in imamo tudi seveda možnost kaj vprašati. Ampak začnimo kot prvo s tem, da sprejmemo dnevni red. Dragi kolegice in kolegi, šesta točka dnevnega reda glede potrebne izboljšave pravnega okvira za dostop do dokumentov po uveljatvi Lizbonske pogodbe. To je bilo um, umaknjeno z dnevnega reda zaradi tega, ker eh, poročevalca ni in na naslednjem plenarnem zasedanju naj bi o tem glasovali, v tem primeru pa bomo o tem spet razpravljali. Kar se pa tiče pete točke, omejevalni ukrepi za nekatere osebe in subjekte povezane z osamo bin Ladnom, če ni nobenega ugovora k našemu dnevnemu redu, smatram, da smo ga sprejeli. Potem pa imam tudi sporočilo glede imenovanja poročevalk in poročevalcev. Koordinatori predlagajo, da bi za temeljne pravice oziroma poročilo o tem eh, v letu 2009 eh, imenovali Mene, to so predlagali koordinatori, če eh, temu nihče ne nasprotuje, smatram, da smo predlog sprejeli. Dobro, sedaj pa začnemo z sestankom za prvo točko dnevnega reda, zaključki in pregled švedskega predsedovanja eh, na področju pravosodja in notranjih zadev. Z nami je švedska ministrica za pravosodje Beatrice Ask in njo bomo poprosili, da nam na kratko predstavi eh, svoja mnenja, kako ona vidi, kaj je bilo doseženo pod švedskim predsedstvom. Seveda se eh, pri tem eh, ne moremo ne ozreti na 82 strani dolg štokholmski program. Naj omenim tudi to, da je ministrica Askova tudi um, odgovorna za temeljne uh, pravice in listino o teh. To naj bo tudi vaš um, glavni razlog, za vaše vprašanja, glavna tema vprašanj. Kar se eh, tiče vprašanj migracije, pa prosim počakajte, eh, da se nam pridruži minister Tobias Bilstrom, ki je odgovoren za eh, azilno politiko. Sedaj pa dajem besedo gospe Askovi. Spoštovani člani odbora Libe, že tri mesece je, odkar sem se zadnjič tukaj predstavila in govorila o prioritetah in eh, ambicija švedskega predsedstva na področju uh, varnosti, svobode in pravice. Od takrat eh, je bilo veliko razprav in mislim, da je prišel čas, da vam poročam o tem, kakšni so dosežki eh, švedskega predsedstva na področju pravosodja in notranjih zadel. Naj rečem, da so na švedskem te eh, zadeve zelo visoko na politični agendi in uh, poskušali smo doseči ustrežno razmerje med uh, zagotavljanjem varnostjo in osebno integriteto. Uh, postopkovne pravice in pravice zločinov. Uh, oziroma žrtov zločinov so, je nekaj, s čemer se že dolgo časa ukvarjamo. E, pri tem pa je to bilo tudi v središču štokolskega programa, ki je zasnovan na uh, sporočilu komisije, na mnenjih eh, Evropskega parlamenta, nevladnih organizacij, civilne družbe in drugih pa tudi na osnovi tesnih stikov med državami članicami Evropske unije. Skupaj z kolegom Tobiasom Bilstromom uh, sva uh, preučila eh, sprejeto rezolucijo 24. novembra v Strasburu, ki jo je sprejel Evropski parlament. In to rezolucijo smo vključili v štokholmski program. Razprava, ki je potekala v Strasburu, je bila zelo pomembna. 30. Eh, novembra in 1. decembra smo na svetu razpravljali o štokholmskem programu in smo se vsebinsko odločili o prioritetah. Na eh, svetu za splošne zadeve bo o tem še razprava potekala in končno sprijetje se predvideva 10. in 11. decembra. Cilj štokholmskega programa je imeti varnejšo in bolj odprto Evropo, kjer mora biti perspektiva državljanov izhodišče za naše delo. Sodelovanje mora temeljiti na eh, boljšem razmerju med ukrepi, ki zagotavljajo varnost in ukrepi, ki ščitijo pravice posameznika. V štokonskem programu je poseben povdarek na tem, da Evropska unija uh, mora pod preti konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah čim prej. Jo, j, mora k njej pristopiti in po mojem mnenju je res bistveno, da to izvedemo čim prej. Pri tem pa računam na močno podporo Evropskega parlamenta. Kar se tiče boja proti čezmejnemu kriminalu, je izziv res velik. Ne moremo dovoliti, da bi administrativne meje preprečevale um, organom pregona, da bi opravljale svoje delo. Skupne rešitve moramo najti za skupne probleme. Štokholmski program poudarja dobro razvito policijsko eh, sodelovanje in dobro izmenjavo izkušenj in informacij pri soočanju z temi problemi. Istočasno pa je zelo pomembno, da pri izmenjavi podatkov poskrbimo za zaščito podatkov in eh, zasebnost, ter da jih hranimo le tako dolgo, kot je to potrebno. Oblikovati moramo varno Evropo, kjer se eh, spoštuje osebna integriteta eh, in eh, poteka boj proti čezmejnemu kriminalu. Pri tem je pomembno sodstveno sodelovanje. So delovanje sodnih sistemov in zato je pomembno medsebojno spoštovanje in izvajanje sodnih odločb, to pa mora temeljiti na medsebojnem zaupanju, kar se lahko dosežemo za boljšim poznavanjem pravnih sistemov in sodnih sistemov drugih držav članic. Ravno tako eh, je treba izboljšati eh, sisteme izmenjave za tužnike, tužilce in eh, sodnike. Še en eh, ukrep pa so eh, skupne minimalne pravice za obsojence oziroma obtožence v postopkih. To vključuje tudi prevode in izboljš, postopno izboljšanje postopkovnih pravic. Žrtve zločinov je treba posebej zaščititi in v štokholmskem programu obstaja eh, jasna perspektiva za zloč žrtve zločinov. To je nov element. Evropski oziroma eh, švedsko predsedstvo je naredilo vse v njegovi moči, da predstavi ambiciozen in konkreten program program z jasnimi prednostnimi nalogami. Sedaj pričakujemo, da bo na Evropskem svetu decembra sprejet štokholmski program, po svetu pa je naloga Evropske komisije in eh, prihajajočega švedskega predsedstva, da pripravita akcijski načrt za izvajanje štokholmskega programa. To je pomembna naloga in veselim se, konstruktivnega sodelovanja z Evropskim parlamentom na tem področju. Spoštovane poslanke in poslanci, razen štoklovskega programa pa je švedsko predsedstvo uh, ukvarjalo se že z mnogimi drugimi zadevami in inštrumenti. Med drugim smo uh, nadaljevali z pogajanji o postopkovnih pravicah eh, žrtov zločina. To sem že omenila, ampak pomembno je, da smo ta proces nadaljevali. Šved, Švedska je eh, posebej dala pobudo z glede pravic do tolmačenja in prevajanja. Evropski parlament bo pomemben partner v soodločanju in veselim se skupnega dela na tem področju v prihodnje. V boju proti trgovanju z ljudmi se je švedsko predsedstvo osredotočilo na eh, okvir eh, zunanjih odnosov kot eh, način boja proti trgovanju z ljudmi, 1. decembra je svet sprejel uh, dokument, ki temelji na akciji, ki je usmerjen v akcijo in to bo osnova za nadaljne delo. Širši konsens je bil dosežen pri uh, okvirnem sklepu o boju proti trgovanju z ljudmi, uh, kjer se govori o e, širši definiciji, boljši zaščiti žrtev in ostrejših kaznih. Z vstopom v veljavo Lizbonske pogodbe pričakujemo, da bo ta e, dogovor osnova za bodočo direktivo proti trgovanju z ljudmi, ki bo morala biti sprejeta v postopku soodločanja z Evropskim parlamentom. V tem okviru pa moram povedati, da boj e, proti trgovanju z ljudmi je nekaj, kar ne more počakati, potrebujemo uh, močnejše skupne inštrumente na tem področju. Še ena prioriteta za švedsko predsedstvo je bil boj proti otroški pornografiji in drugih vrstah spolne zlorabe otrok. Tukaj smo uh, uporabili uh, eh, modern čezmejni pristop, ta je pravzaprav nujen, če želimo uspeti eh, in doseči rezultate, potrebujemo boljši pravni okvir in med švedskim predsedovanjem upamo, da bo mogoče sprejeti direktivo. Ravno tako eh, smo eh, začeli z sodelovanjem med internetnimi operaterji, bankami in drugimi, ki naj preprečijo internetnimi internetno pornografijo, ki vključuje otroke. O tem eh, so razpravljali ministri na posebnem sestanku, ki je potekal oktobra. Eh, ravno tako se moramo bolje eh, povezati v boju proti kriminalu znotraj Evrope, ki poteka preko interneta, pa tudi čezmejno. Čezmejni kriminal se je okrepil z tehnološkimi izboljšavami. In zato je toliko pomembneje, da organi pregona začnejo to uspešno preprečevati. Pri tem pa je seveda bistvena izmenjava podatkov in njihovo medsebojno sodelovanje. Celovit pristop je pri tem potreben. Cilj pa je profesionalno ukrepanje, ki je stroškovno učinkovito in ki se gotavlja um, primerno izmenjavo podatkov, ki upošteva tako zaščito podatkov in uh, spoštovanje osebne integret, integritete. Z uh, eh, ZDA smo se dogovorili o dostopu do informacij iz sistema SWIFT. To so sprejeli 30. novembra na svetu ministrov, sedaj pa poskušamo preprečiti financiranje terorizma, to je še ena od naših mednarodnih odgovornosti. Delovati moramo eh, solidarno v boju proti terorizmu in v imenu Evropske unije smo se izpogajali mm, o tem dostopu do informacij iz SWIFT-a. Sedaj eh, pričakujemo, da bo Evropski parlament ta dogovor potrdil čim prej upamo že naslednje leto, tako da se lahko prejm do, seže dogovor o bolj uh, stalnem sodelovanju. Ravno tako smo se ukvarjali z kakovostnimi vidiki izmenjave informacij v Evropski uniji. Na ministerskem svetu oktobra smo se go, dogovorili o okvirnem sklepu o izmenjavu rezultatov uh, forenzičnih laboratorijev. To je zelo bistveno pri eh, vzpostavljanju in krepitvi medsebojnega eh, zaupanja. Ravno tako eh, smo sprejeli, pose, vzpostavili poseben sistem eh, za eh, zaseg droge, ki, zasege droge, ki potekajo v različnih delih Evropske unije. V zelo kratkem času je Evropska unija bistveno napredovala pri eh, sprejemanju skupne uh, um, zakonodaje za boj proti organiziranemu kriminalu. Vendar je predpogoj za to medsebojno zaupanje. To pa pomeni, da morajo policisti, sodniki in tožnici, tužniki med sabo se pogovarjati neposredno, tudi čez meje. V štokholmskem programu postavljamo ambiciozne eh, cilje za izobraževanje policistov, um, sodnikov in tožilcev. Europol je um, centr policijskega sodelovanja in oktobra smo organizirali poseben sestanek eh, v Hagu, da bi ugotovili, kako bi lahko čim bolje eh, izboljšali delo Europola, ki bo v prihodnje še eh, imel pomembnejšo ulogo glede na nov sklep o Europolu. Ta, um, Europol mora postati centr našega nadaljnega nadaljevanja. Potem pa imamo še zunanje odnose Evropske unije na področju PNZ-ja. Pripravili smo um, eh, ministerske svete z um, Rusijo, ZDA in državami Zahodnega Balkana. Pripravili smo eh, oziroma sprejeli Washingtonsko izjavo, ki eh, postavlja okvir za čezatlansko sodelovanje na področju PNZ v naslednjih petih letih. V vključuje pa področja, kot so eh, spolno izobraževanje otrok, droge zaščita individualnih pravic, eh, trgovanje z ljudmi in tako dalje. Poslanke in poslanci, gospa predsedojoča, to je v bistvu eh, hiter povzetek tega, kar smo dosegli eh, to jesen. Veliko smo uh, se trudili tako v komisiji kot v predsedstvu kot v Evropskem parlamentu in upam, da smo skupaj med švedskim predsedstvom dosegli rezultate, ki bodo prinesli za naše državljane bolj odprto in varno Evropo. Zato res upam, da bodo naše državljanke in državljani eh, se zavedali vseh uloženih naporov. Hvala, gospa predsedujoča. That, that, uh, was, uh, Hvala lepa mislim, da je bilo vaše predsedovanje zelo pomembno in rezultati so zelo vidni. Cenimo, da ste bili eh, tako odprti za delo s parlamentom. Kar nekaj kolegov se je javilo k besedi. Gospod Busutil bo, pr bo prvi. Thank you, Madam Chair, and thank you. Hvala, gospa eh, predsedujoča in hvala, gospa ministrica, za vašo predstavitev. Res moram izreči pohvalo za vse delo, ki ste ga upravili v zadnjih nekaj mesecih. Na tem področju pa se mi zdi ta dve stvari še posebej pomembni. Kot prvo, štokholmski program in um, začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe. Naj začnem z zadnjim. Kot parlament smo zelo pozitivni in navdušeni nad tem, da bo začela delovati Lizbonska pogodba, ki nam daje večjo ulogo na področju, ki je tako pomembno za naše državljanke in državljane. Kot ste sami rekli, področje pravice je izredno pomembno in zelo se bomo potrudili, da bomo kot parlament sooblikovali eh, odločitve in zakonodajo, ki bo sprejeta v prihodnje. Kar pa zadeva štoklarski program, bi rekel, da se moramo zahvaliti oziroma da moramo pohvaliti vaše švedsko predsedstvo za to, da je to, ta program izpeljalo, saj upam, da ga bo, ker ni še dokončno sprejet, ampak je pa to prav gotovo osnova za naše nedaljne delo v naslednjih letih. Res ste imeli srečo, da ste bili v odločujočem položaju, ko smo um, se odločali o prihodnji usmeritvi in moram reči, da ste zelo dobro opravili svojo nalogo. Ne skrbi me pa ne eh, samo to, o čemer smo se odločili v štokholmskem programu in res je, da si ga želim videti v končni različici. Sam sem ga prejel pravzaprav šele to različico danes do povdne in upam, da ni veliko razlike glede na prejšnjo različico, o tem mogoče lahko še razpravljamo, ampak bolj re, kot tisto, kar rečemo v eh, štokholmskem programu, ki je že sedaj zelo pomemben, je pomembno, kako ga bomo izvajali. In v naši skupini, v naši eh, politični eh, družini. Eh, EPP je to še posebej pomembno. Zelo uh, natančno bomo spremljali ravno izvajanje oziroma implementacijo tega programa. Kar pa se tiče posameznih uh, poudarkov v programe in sicer žrtve zločinov in njihove pravice, to je nekaj, k čemur pripisujemo velik pomen. Uh, te, tukaj bomo prevzeli mnoge ponudbe in ravno tako so nam pri srcu pravice otrok, o katerih ste tudi govorili v vaši predstavitvi in res nas eh, veseli možnost, da tukaj lahko ustvarimo več Evrope. Naj še enkrat eh, v zaključku se vam zahvalim, opravili ste dobro delo in eh, za, v prihodnje ste nam zastavili zelo ambiciozen program. Uh. Hvala. A se želite na to odzvati takoj ali pa prisluhnimo vsem vprašanjem? Ja, odvisno od vas. Bom pa odgovorila na vse. Dobro, potem pa skupaj uh, poslušamo vse vprašanja, potem jih pa razdelimo po temah pri vaših odgovorih. Gospa Boskom. Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen vragen die over ditzelfde onderwerp. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Imam konkretno vprašanje. V parlamentu se ravno kar pogovarjamo o um, posebnih ukrepih za nekatere osebe povezane z Osama bin Ladnom. Uh, Eh, Al-Kaido in talibani v Zimbabveju. V prejšnjem tednu smo iz razprave razbrali, da je svet predlagal nek konsens glede vsega, kar bo sprejeto na to temo dece novembra in decembra. Tisto, do ta konsens pa ni bil sprejet, namreč um, ta uh, točka je bila omaknjena z dnevnega reda in sprašujem se, zakaj. Gospa Henis Pašov ima vprašanje. Gospa Boskota, lahko ponovite svoje vprašanje, ker zaradi tolmačenja nismo točno razumeli, zakaj gre. Met alle plezier, voorzitter. Uh, Seveda, gospa predsedujoča, z veseljem. Sem, govorila sem o omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte povezane z Osama bin Ladnom, Al-Kaido in Talibani. Kolikor smo slišali od eh, predsedstva, da naj bi to bilo potrjeno 30. novembra letos za strani sveta, vendar do tega ni prišlo. In zanima me, zakaj se je ta točka umaknila z dnevnega reda in kakšni so torej razlogi, da je ta točka bila črtana. Mrs. Boskot, Mrs. Gospa Henes Plašar, potem pa dajem nazaj besedo ministrici Jaskovi. Gospa predsedujoča, zanima me, um, kaj boste odgovorili na vprašanje kolegice. Najlepša hvala ministrici za vaš eh, splošen pregled dosežkov na področju pravosodja in notranjih zadev. Uh, tudi sama vas želim pohvaliti, tako kot gospod Buzutil. Ehm, švedsko predsedstvo je bilo res zagnano, vendar pa imam nekaj vprašanja. Ehm, obstaja razlika med ehm, podpisom in sprejemom dogovora. Zakaj smo se odločili za tako časovnico in zakaj mora parlament še enkrat glasovati? o nečem, o čemer je svet že sklepal. To je bilo nekaj, kar mi ni bilo povsem jasno. Torej, zakaj smo se odločili ravno za tako časovnico, tak čas in zakaj uh, se tukaj naš glas obravnava na ta način. Reciprociteta na področju SWIFT-a je nekaj, kar pogosto omenjamo v pogajanjih za ZDA. Vendar pa ne more začeti se izvajati, dokler Evropska unija nima svoje uh, osebnosti. Torej, še vedno je vse zelo nejasno in nekateri pravijo, da so stroški večji od prednosti. Ali nam lahko na tem področju poveste kaj več? Ja, hvala lepa, lahko odgovorite na ta tri vprašanja, potem pa začnemo z naslednjim krogom vprašanj. Hvala za vse ta vprašanja. Poskušala jih bom obravnavati v istem vrstnem redu, kot so bila podana. Strinjam se, da implementacija štokholmskega programa je bistvena. Popolnoma se strinjam z vami, gospod Bozotil. Švedsko predsedstvo bo delovalo na osnovi štokholmskega programa in pripravilo akcijski načrt, poskušalo ga pripraviti. Zelo pomembno je, da pri tem sodeluje tudi komisija in tudi parlament. Natančno uh, morate ugotoviti, kako bo stvar delovala in se konkretno odločati, kakšne zahteve in ambicije bomo vključili v štokholmski program. V petek smo imeli veliko razpravo pod, v Štokholmu o ž, pravicah žrtva zločina. Še zlasti je šlo za eh, pravice otrok in mladoletnikov. Mnogi udeleženci so menili, da je zelo pomembno, da mora biti pravni sistem bolj občutljiv na eh, vidike žrtov zločina. Namreč ni to do sedaj bilo dovolj uveljavljeno. Eh, Gospod Bosko je govorila o omejevalnih ukrepih v boju proti terorizmu. To se mi zdi vprašanje za eh, ministre za no-, zunanje zadeve in ne za ministre za pravosodje in notranje zadeve. To sploh ni bilo na našem dnevnem redu. Vemo, da se to vprašanje zastavlja, vendar pa se to ne povezuje z našim delom na področju terorizma. S tem se morate, eh, o tem se morate pogovarjati z ministri za zunanje zadeve. Glede SWIFT-a, zakaj smo se odločili ravno za tako časovnico, kot smo vse, razlog je v tem, da se podjetja eh, premikajo in nas je strah, da bo prišlo do informacijskih lukanj v eh, sistemih za izmenjavo informacij in podatkov. Eh, analisti, analitiki so um, opazili mnoge pomembne dogodke v Evropi, ki so jih eh, ugotovili ravno na osnovi anal, uh, informacij iz ameriških verov. Istočasno se zavedamo kompleksnosti vse zadeve. Seveda moramo spremljati transakcije, ko potekajo. Pogajali smo se in prišli smo do rešitve. Želimo imeti seveda trajno rešitev, vendar pa je ta podvržena soodločanju. Razpravljamo z Evropskim parlamentom, želimo čim bolj odprt proces, vendar zakaj ta časovnica po našem mnenju ni mogoče, eh, da si privoščimo to informacijsko vrzel. Tukaj govorimo o financiranju terorističnih dejavnosti in tukaj je še posebej pomembno, da nimamo informacijskih vrzeli. Zato smo se tako odločili, kot smo se. Poskušali bomo izboljšati zaščito podatkov in eh, zahteve za zaščito podatkov, vendar eh, bomo počasi morali priti do bolj stalnega dogovora. V Uh, second round of questions. Three colleagues. Prehajamo ga na naslednjem krogu vprašanj. Gospod Albrecht je prvi na vrsti. <laughs> Ja, vielen dank. Äh, Hvala lepa, gospa ministrica. Naj povem, da sem bil zelo vesel, da Eh, so v štokholmskem programu tudi naše pripombe, kar se tiče tega področja, zlasti na področju zaščite podatkov. Mislim, da bi bilo pomembno sprožiti široko razpravo o tej temi. Izvajanje pa je seveda odločilnega pomena. In v štokholmskem programu so še nekatere točke, ki so težavne oziroma kjer je težavno razpravljati o novih ukrepih, naprimer na področju izmenjave informacij. Ampak nasplošno mislim, da je bilo veliko doseženega na področju pravosodja. V štokolanskem programu so številna področja, o katerih bomo govorili kasneje, ko bomo govorili o azilu, in te to, s temi točkami nismo najbolj zadovoljni. Dovolite, da pripomnim še nekaj o dveh točkah. O eni točki ste že govorili, namreč SWIFT. Na tej točki je pomembno, da imamo odprto razpravo o tem tudi z Evropskim parlamentom. To se je pokazalo tudi pri drugih točkah štokholmskega programa. Tam, kjer je parlament obveščen o ciljih in kjer ima parlament možnost, da se oblikuje svojo podobo, Na koncu pridemo tudi do boljših sklepov, do boljših odločitev in pripričan sem, da to velja tudi za SWIFT. Toda žal je na tem področju tako, da se veliko dogaja skrito, tajno, v smislu tajne zakonodaje in s tem se ne strinjam. Primer je naprimer akta. Vesel bi bil, če bi kaj več povedali o tem oziroma ali svet to temo še spremlja. parlament mora biti o tem v skladu z Lisbonsko pogodbo obveščen in vključen v dogajanje. Pri SWIFT-u in pri drugih področjih bi si to že prej želel, ampak sedaj je to postalo uradno. Veselilo bi me, če bi se svet osredotočal na to, da parlament pa vsem vključi zlasti na področju pravosodja in notranjih zadev parlament bi moral tudi dobiti možnost, da ovrednoti ukrepe. Hvala lepa, gospod Albrecht, sedaj pa gospa Intveld. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pridružujem se tistim, ki so se zahvalili švedskemu predsedstvu za prisotnost v tem odboru tekom tega zelo pomembnega obdobja. Tudi sama bi rada spregovorila o mednarodnih sporazumih. Začela bom s SWIFTom. Šele konec preteklega tedna sem izvedela, da je razlog za postopek soglasja ta, da so nekatere države v skladu s 24.5 členom imele pridržke. Zelo smo veseli, da sedaj moramo dati soglasje, ampak nihče nas o tem ni obvestil, ko smo o tem razpravljali prejšnji teden. Dajali ste, da moramo nujno sprejeti sporazum SWIFT. In naj vse spomnim, da smo že leta 2007 vedeli, da se bo arhitektura Swifta spremenila, torej bi z delom lahko pričeli prej. Ampak ne glede na to, dejali ste, da imate dokaze, ki, pre, ki so vas prepričali, da ne bi smelo biti vrzeli pri prenosu podatkov. Rada bi vam verjela, ampak ker bomo morali dati svojo privolitev, bi bila vesela, če bi te informacije delili z nami, sicer imam občutek, da nimamo nobene podlage, da bi lahko sprejeli odločitev. Potem pa imam še drugo bolj splošno vprašanje, kar se tiče sploš, mednarodnih sporozumov. Kakšna je časovnica, ko boste prosili parlament za privolitev? Razpravljali smo o tem prejšnji teden in imela sem občutek, da bi svet želel postopati hitro. Toda Evropska komisija, ki mora eh, predložiti predloge svetu, želi počakati do konca januarja sa celotnim procesom. In zanima me, kakšno mnenje ima o tem svet. Kajti to bi zadevalo SWIFT, potem dva PNR eh, sporazuma in to bi lahko zadevalo tudi druge pomembne sporazume. V pogodbi sicer ni formalnih rokov, to da. Postopek privolitve bo dal resnično moč Evropskemu parlamentu, če bo časovnica razumna. Zato mislim, da je to pomembno vprašanje. Tudi akto ste omenili. Mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi svet lahko ta odbor obvestil o tem sporazumu. Kajti, kot vedno, okrog fotokopirnih strojev je vedno veliko dokumentov. In eden od njih potrjuje naš sum, da sporazum vključuje tudi tiste stvari, s katerimi je parlament, eh, se parlament nikoli ni strinjal. In sedaj bomo imeli torej, postopek za privolitvijo in zato prosim, da se obvešča tudi naš odbor. Potem pa je tu še mednarodni čezatlantski sporazum oziroma Eh, postopek eh, eh, privolitve bo zajemal tudi ta čezatlantski sporazum in prosim, da se parlament tudi v zvezi s tem hitro obvošča, obvešča. Thank you. Um, I also want for... Gospa Makovej. Naj se zahvalim švedskemu predsedstvu za opravljeno delo in pa za sodelovanje s parlamentom. Tudi sama pozdravljam omembo korupcije v zasebnem sektorju, v šokolemskem programu. Naj vas obvestim, da v sredo 9. decembra od, 12, od 9. do 12.30 poteka javni dogodek, ki ga gostijo poslanci in pa Transparency International – obeležili pa bomo mednarodni dan o boju proti korupciji. Danes jutraj smo prejeli različico štokolenskega programa in v zvezi s tem imam dve vprašanje. 4.4.5 poglavje, tukaj gre za korupcijo. Tu imamo omembo, da svet poziva komisijo na razvije indikatorje, da bomo merili napredek v boju proti korupciji in pa naj razvije celostno protikorupcijsko politiko v tesnem sodelovanju s telesom sveta Evrope. Poslala sem, vaš, poslala sem vam elektronsko pošto, gospa ministrica, po vašem prispevku v Štrasburgu. Torej, tukaj imamo referenco o tesnem sodelovanju s tem organom sveta Evrope torej krekov. Ampak ne vem, če to lahko nadomesti potrebo potem, da Evropska unija ima svoj lasni instrument, da meri korupcijo v državah članicah. Kajti ta organ se torej, meri korupcijo v vseh državah sveta Evrope in to vključuje tudi vse države Evropske unije. Torej s tem ne dodamo ničesar novega k sedanjemu položaju. Potem mislim, da bi morali razviti mehanizem Evropske unije, ki ima više standarde kot pa eh, tisti, ki ga uporablja svet Evrope. In še ena pripomba. V štokolemskem programu se omenjajo mehanizmi. Ampak brez sklepa, brez pike. Tukaj gre za a, antikorupcijsko politiko in tako naprej, ampak na koncu bi moralo biti kaj povedenega, povedenega tudi o izvajanju in morda bi morali imeti tudi pravila o spremljanju izvajanja v državah članicah. Sicer bomo imeli, na, bomo imeli na koncu samo lepo strategijo, ki bo ostala na papirju in tega si ne želim. Želela sem izraziti to skrb. In verjetno si nas več želi, da bi se to dansko izvajalo tudi v realnosti. Hvala lepo. Sedaj dobi besedo gospa Ask, ki lahko odgovori na ta krok vprašanj. Hvala lepa. Gospod Albrecht najprej. Torej, uh, izvajanje uh, zaščite podatkov, to je zelo pomembna, ampak tudi težka stvar. Štokolemski program je splošen program in ne vsebuje podrobnosti o vsem. Pomembno je, da zagotovimo, da gotovo izvajamo, zadeve tečejo na tak način, kot se ga želimo. Potem nekaj o Swiftu kar se tiče predsedstva, na tem smo delali, kolikor se le da, na odprt način. Delali smo na zelo odprt način, kolikor je bilo to le možno in to se mi zdi zelo pomembno. To, da zelo se je mudilo in ni bilo vedno lahko. Tu so, zelo, tu so tudi zelo zapletene stvari, ampak tega se nedvomno zavedate. to bo prejel tudi, dokument bo prejel tudi Evropski parlament. To smo vse čas načrtovali. In kar se tiče odprtosti, to je bilo zame bistvenega pomena tekom predsedstva. Vedno sem igrala za odprtimi kartami. Evropski parlament mora biti konstruktiven in pozitiven, ko prejme predloge se strani Evropske komisije. Želela bi si več dejavnosti za vaše strani. Tudi k temu se lahko še vrnemo ob drugi priložnosti. Kar se tiče akte, je predsedstvo zelo trdo delalo. Poskušali smo odpreti zaprta vrata okrog tega projekta. Toda eh, tukaj pozabite na eh, teorije o zaroti in tako naprej, kajti to ni resna razprava. Zelo smo si prizadevali, da bi delali odprto na tem področju. Ampak vključenih je veliko ljudi in ti so proti odprtju pogajanj. Če pa nimamo pravil za odprtje, potem moramo delati pač v danem okviru. Na določena vprašanja enostavno ne moremo odgovoriti, čeprav bi si to želela. Želo smo si želeli spodbujati odprtost in po tej poti moramo še naprej hoditi. Odprta razprava je najboljši način za a, eh, to, da najdemo rešitve. In na tem bomo še delali a, eh, tekom pogajanj o akti. Vključene pa so tudi druge strani, ki imajo različno tradicijo glede odprtosti odprtosti, ko pogovorimo o mednarodnih sporazumih. Gospa Intfeld je spregovorila o tem, ne povem sledeče. Upamo, da bomo eh, lahko zaključili z delom že pred novim letom in seveda bo privolitev moral dati Evropski parlament in to je bistvenega pomena. Problem pa je, da nimamo postopkov ki bi povedali, kako natančno naj delamo. Torej, iščemo pot naprej, ampak po našem mnenju bi moral parlament dobiti dostop do teh dokumentov pred koncem leta. Gospa Mankovej, hvala lepa za elektronsko pošte, ki ste mi poslali. Mislim, da ste, bila edina, ste bili edina poslanka, ki je vstopila v stik z menoj po seji. In omenili ste nekaj zelo zanimivih stvari. In rada bi to spremljala. Lahko bi storili še več glede stvari, ki ste jih omejili. Prosili smo komisijo naj določi merila za sodelovanje. Ne želimo situacije, ko bi, imeli, ko bi imeli več usporednih sistemov. Doseče moramo primerljivost. Sicer se bomo zapletli v dvojno delo. Posredovala pa sem vaše mnenje in upam, da bo to prispevalo. To je zelo pomembno, kajti korupcija je eno najpomembnejših vprašanj v naslednjih letih. Če ne bomo problema natančno spremljali, potem bodo državljani izgubili zaupanje v naše delo. In zato je to bistvenega pomena. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Ask. Prehajamo k naslednjemu krogu vprašanj. Gospa Sipa. Ja, dank, Frau ich möchte... Hvala lepa, gospa predsedojoča. Preden spregovorim o štokolemskem eh, programu, naj še enkrat omenim SWIFT. Nimam veliko upanja, kajti v zadnjih mesecih in tednih sem opazila sledeče. Določeni poslanci vedno postavljajo konkretna vprašanja, Ampak ta vprašanja nikoli niso odgovorjena. Pa vendarle se mi zdi pomembno še enkrat postaviti isto vprašanje, kajti morda bo to vplivalo na razpravo v sledečih tednih in mesecih. Danes ste nam povedali, da imamo danes boljšo zaščito podatkov, ampak bolje od kdaj? Bolje od leta 2001, ko so ZDA dobile dostop, ne da bi nas obvestile, Ampak to ni velika umetnost, če dovolite to pripombo. Ali pa je zaščita boljša kot letošnje poletje, ko so se začela pogajanja? Še vedno sem prepričana, da to, kar je sedaj v štokolemskem programu, ni zadovoljivo, kar se tiče zaščite podatkov, kar se tiče zaščite državljanov. In vedno znova se omenja, da ne smemo dopustiti vrzeli ampak sprašujem se, kakšne vrzeli pa naj tu nastanejo. V Evropskem parlamentu smo večkrat vprašali, kje so dokazi za to, da za izmenjavo podatkov varnost evropskih državljanov je vedno učinkovito zagotovljena. Do danes nisem prejela enega samega dokaza. V zadnjih desetih dnevih pred podpisom pogodbe 30. novembra sem slišala več javnih trditev, ne samo v Nemčiji, ampak tudi v drugih državah članicah, v skladu s katerimi je bil SWIFT izredno pomemben in v pomoč. Če pa nekoliko podrobneje pa vprašamo, potem nacionalni organi povedo, da to sploh ni bilo tako pomembno. Eh, kajti to mi je dalo potrditev, da nimamo pravzaprav. Prav da pravzaprav eh, precej eh, pršimo naše podatke. Celotna SWIFT zgodba. Eh, je zelo dolgo znana. Ne moti me samo to, kar sem omenila, kajti prepričana sem, da ne bomo prejeli več varnosti s SWIFTom. Skrbi pa me še nekaj, kako obravnavamo to temo v parlamentu in inštitucije in to je povezano tudi z izvajanjem štokolemskega programa. Po šestih mesecih v Evropskem parlamentu nisem prepričana, da je to dobra podlaga za, za, za sodelovanje med inštitucijami, ki temelji na zaupanju. Mislim, da obstajajo številni pridržki. Vprašanje izvajanja šokolanskega programa na področju trgovanja z ženskami in otroki je nekaj, kjer je treba še veliko storiti. Sedaj pričakujemo nov dokument Evropske komisije in te dokumente bomo natančno preverjali v Evropskem parlamentu. V četrtek ta teden imamo dan človekovih pravic in v zadnjih letih smo a, to temo nekoliko izgubili izpred oči. Ampak to vprašanje tudi v Evropi še ni povsem pojasneno in obstajajo številna odprta vprašanja. Hvala lepa. Še dva kolega želita besedo. Prosim, da ste kratki. Kajti, gospa Ask mora v odbor za pravne zadeva. Prosim, da ste kratki. Gospod Brons. Uh, Hvala lepa. Upam, da boste odgovorili na to, kar želim uh, vprašati. Ampak poskusil sem že prejšnji teden in morda mi boste vi podali odgovor štokolemski program zelo povdarja eh, listino o temeljnih pravicah. Združeno kraljestvo je tukaj eh, zaprosilo za opt-out. Ali bo ta opt-out preživel popolno izvajanje Lizbonske pogodbe? Upam, da bo, kajti. Verjamem, da ta pogodba ogroža temeljne pravice v Združenem kraljestvu. Dovolite še drugo kratko vprašanje. Omenili ste skupno zakonodajo v boju proti kriminalu. Kot veste, Wales, Anglija, imata sistem, ki je drugačen od tistega, ki obstaja na celini. Ali predvidevate, da bo Združno kraljestvo izgubilo ta svoj posebni pravni sistem? Hvala lepa. Gospod Tavareš. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rad bi spregovoril o SWIFT-u. tisti, ki zagovarjajo sporazum med EU in ZDA, uporabljajo sledeče argumente. Sporazum je časovno omejen in drugi argument je sledeč. Ta sporazum je pomemben za boj proti terorizmu. Izhajajoč iz tega, kar je zapisano o tem v poročilu. Ampak ta dva argumenta zagovornikov SWIFT-a moramo čisto hladno in razumno preučiti. Prvi argument je šibek. Prejšnji teden smo tudi izvedeli, da smo imeli prihodno obdobje devetih mesecev in da to pomeni, da se bodo bančni podatki lahko hranili pet let in sicer za Eh, namene preiskave, ampak to, tukaj torej ne gre za prehodno obdobje devetih mesecev, ampak za obdobje petih let, kaj ti podatki se bodo hranili pet let. Zato mislim, da bi morali biti previdnejši. Presenečeni smo bili, ko smo to izvedeli in potem smo o tem razpravljali. Če bi ta pogajanja potekala v skladu z duhom Lizbonske pogodbe, kot je to vedno zahteval parlament, torej če bi bil parlament tesneje vključen, potem bi lahko tudi preprečili pomankljivosti tega sporazuma. Če rečemo, da je to časovno omejen sporazum, potem lahko ugotovimo, da to enostavno ni res, kajti hranjenje podatkov bo presegalo 9 mesecev. Pri nadaljnih pogajanjih bomo eh, temeljili na praksi, ki se je etablirala v 9 mesecih. Potem pa je tu še drugi argument. Ta se pogosto citira zato, da eh, povemo, da je to pomembno za boj proti eh, kriminalu. Tisti, ki so imeli dostop do tega sporazuma, so dejali, da je zelo koristen, ampak tukaj ni eh, empirično še nič dokazanega. Tu se trdi, da zbiranje teh podatkov je bistvenega pomena. Ampak to so zgolj retorična jamstva. Mislim, da potrebujemo empirične dokaze. Vedno znova se torej uporabljata ta dva argumenta, ampak po mojem mnenju sta oba pomankljiva. Od Evropskega parlamenta se zahteva zaupanje ampak nismo imeli zaupanja niti takrat, ko je, se je izpogajal sporazum. Sedaj pa zahtevamo od državljanov, da imajo zaupanje v sporazum, eh, kjer, eh, pri katerem pravzaprav eh, predstavniki ljudstva sploh niso bili udeleženi. Hvala lepa. Gospa Ask. Gotovo boste razumeli, da bo morala tudi v drug odbor in odgovarjati na vprašanje drugih poslancev. Eno bistvenih vprašanj je, ali bomo ukinili financiranje terorističnih dejavnosti ali ne. Po mojem mnenju je ta zadeva povsem jasna. Imamo sistem, s katerim sledimo, kako denar teče med računi. Če imate bančno kartico, potem veste, kako to poteka. Če nekdo v Damaskasu kupi diamante za vašo kartico, potem vas bo vaša banka o tem obvestila. Torej imamo računalniške programe, ki nam signalizirajo čudne dejavnosti. In v osnovi je SWIFT računalniški program, ki je pozoren na to vrstne dogodke. Poskušamo zajeti informacije, ki so povezane z sumljivimi terorističnimi dejavnostmi. Imamo začasni sporazum in poskušali, zelo sem si prizadevati za to, da se uporablja samo za specifičen namen, da se lahko posredujejo samo specifične informacije. Lahko bi rekli, ah, ni devet mesecev, ampak pet let ampak sporazum je mišljen za devet mesecev. Obdobje shranjevanja podatkov pa je druga zgodba. Tudi mislim, da če si preberete sporazum o SWIFT-u, boste videli, da je to začasen sporazum, ki nam daje možnost, da zapremo uh, pot tistim, ki izvajajo kriminalna dejanja na tem področju. Če bi američani dobili pravno možnost, da dobivajo naše podatke, potem bi imeli težave. Seveda je zaščita podatkov izredno pomembna, ampak zelo trdo sem delala na tem, da bi zagotovila, da smo bili zelo natančni pri tem, da se usmerjamo samo na teroristične dejavnosti. To je mednarodna odgovornost, ki jo vsi nosimo. Ta začasni sporazum bo prejel tudi Evropski parlament in to smo vedno nameravali. Spoštujemo Evropski parlament, to je začasni sporazum. Dejstvo je, da se nam je mudilo in eh, da eh, smo imeli malo časa, da bi vse zajeli. In mislim, da nam je pravzaprav uspelo. Kar pa se tiče temeljnih, temeljnih pravic. Velika Britanija je ena od držav, ki se je odločila za opt-out. No, ne morem reči, ali bomo harmonizirali pravne sisteme v prihodnosti ali pa kaj podobnega. Teda, to je področje, kjer imajo največjo odgovornost države članice. Evropska unija tega ne bo prevzela. To je nekaj, kar mora Evropska unija rešiti doma. Mislim, da je zelo pomembno zagotoviti, da na evropski ravni vključimo več človekovih pravic. Številni, so, podpis, številni so podpisali to konvencijo in eh, ne razumem, Zakaj eh, bi to ovirala nekakšna pravna administracija? Temeljne pravice je potrebno določiti in jih tudi spoštovati. In to velja tudi za vse oblike evropskega sodelovanja. Mislim, da sem odgovorila na vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. Verjetno niste vsi zadovoljni, ampak ha, eh, ni bil moj namen, da bi bili vi nezadovoljni. Hvala lepa. Eh, žal drugi kolegi ne morajo dobiti besede, eh, čeprav bi si to želeli. Hvala lepa, gospa Ask, da ste bili danes z nami. Hvala lepa, da ste bili z nami odkriti. Želimo vam vso srečo. Hvala lepa še enkrat. Tudi sama bi se vam zahvalila. Naj vam zaželim tudi vesel Božič, kajti tekom tega temnega novembra in decembra ste trdo delali. Želim vam, da nadaljujete za razpravo. Hvala lepa, gospa Aska. colleagues, now we... Spoštovani kolegi, nadaljujemo z zaključkim pregledom švedskega predsedovanja. Tokrat bomo obdelali področje migracije in azila. Of, uh, among, here among us, the Swedish Minister for Migration and... Z nami je švedski minister za migracijo in azilno politiko, gospod Tobias Bilštrom. Hvala, da ste prišli, hvala da, hvala, da boste nam razpolago za vprašanja in odgovore. In prisluhnili bomo, kaj imate povedati o zadnjem mesecu, kakšni so rezultati na področju migracije in azilne politike. Izvolite besedo. Fru øh, ordförande, ärade er ledamöter, det är er trevligt att vara här igen. Spoštovani poslanci, lepo je spet biti tukaj. Več izmed vas sem jih srečal tudi v Štrasburu pred enim tednom, ko smo razpravljali o štokholmskem programu. Lepo pa vas je videti tudi v Bruslu. Čas je, da potegnemo črto pod delom, ki je bilo opravljeno v času švedskega predsedstva. E, šlo je za zelo pestro jesen. Institucionalni aspekti so, so končno. Um, usklajeni za Lizbonsko pogodbo in tako se lahko sedaj resnično osredotočimo na pomembne zadeve. Rad eh, bi omenil tudi vašega predsednika, gospoda Lopeza Aguilarja. Mislim, da je lahko na vsak način zadovoljen s tem, kako je vodil delo v odboru in eh, kako je usklajeval ukrepe, ki so bili podozeti v luči štokholmskega programa. Lizbonska pogodba pomeni veliko spremembo za področje svobode, varnosti in pravice. Zlasti je okrepljena vloga parlamenta v zakonodajnem procesu in to bo prineslo kar nekaj sprememb pri načinu sodelovanja med institucijami. Nekaj takšnih izkušnj pa smo imeli že v času švedskega predsedstva. Rad bi omenil najpomembnejše dosežke na področju azila in uh, migracij. Uh, v času švedskega predsedstva. Najprej naj omenim eh, nekaj, kar je bilo za nas prioriteta in sicer smo želeli, da bi odpravili vizumsko obveznost za tri nekdanje države Jugoslavije, to je Makedonija, Srbija in pa Črnagora. Vizumska obveznost bo upravljena za tiste ljudi, ki bodo imeli biometrične potne liste in bo stopila v veljavo 19. decembra 2009. To bo božično darilo za vse te ljudje, ki bodo lahko sedaj praznovali božič in novo leto za svojimi sorodniki in prijatelji v Evropski uniji. Prav tako ne smemo pozabiti na druge države, ki so podozile pomembne korake v to smer. In na to je osredotočena tudi skupna izjava, ki sta jo sestavila skupaj svet in parlament in ki spodbuja tudi Albanijo, Bosno in Hercegovino, da naj izvajata reforme, ki so še potrebne za to, da bodo tudi njuni državljani lahko uživali v brezvizenskem režimu. Sedaj pa nekaj besed o štolkolmskem programu. Saj bo ta Eh, krojil naše delo na področju svobode, varnosti in pravice v naslednjih letih. Zahvaljujem se Evropskem parlamentu, ki je bil, bil izredno aktiven na tem področju in zahvaljujem se za konstruktivno razpravo, ki smo imeli v Štrasburgu pred enim tednom. Po svetu PNZ 30. Eh, novembra in 1. decembra smo dosegli dogovor med državami članicami in Evropskim svetom, tako da lahko sedaj sprejmemo program in, si, program, in sicer migration och asyl kan nu slås fast. 10. in 11. decembra. Dobro upravljena migracija je lahko pozitivna. To je glavno sporočilo programa. To pomeni, da bomo vzpostavili tudi fleksibilne sisteme za uh, gibanje delovne sile po Evropski uniji, tako da bomo se lahko osred, os, odzivali na potrebe v državah članicah in da bomo lahko izpolnjevali Lizbonsko strategijo. Uh, sodelovanje z državami izvora in pa prehodnimi državami v okviru globalnega pristopka migraciji, vse to uh, ima prav tako uh, veliko pozornosti v programu. Prav tako tudi inštrumenti, naprimer inštrument za partnerstvo, ti se morajo še naprej razvijati. Bolje moramo izkoristiti pozitivne učinke migracije na razvoj. Štokholmski program vsebuje tudi ukrepe za boj proti nezakonitim migracijam v Evropsko unijo eh, in prav tako je pomemben dejavnik eh, politika za vračanje ljudi in pomembno vlogo pri tem bo odigrala tudi agencija Frontex. Program povdarja pomembnost ohranjanja ravnovesja, tako da varnostne ukrepe ne bomo izvajali na račun eh, zakonite migracije v Evropski uniji. Zakonita migracija ne sme postati preveč zapletena in a, ne smemo ovirati procesov za prošnjo azila. Ne smemo izpostavljati randljivih skupin, kot so naprimer mladostniki brez spremstva in tako naprej. Vse države članice so se strinjale s tem, da je potrebno okrepiti solidarnost. To pomeni solidarnost tako med državami članicami, kakor tudi solidarnost med Evropsko unijo in tretjimi državami široke uh, in trajnostne rešitve so potrebne, če želimo izgraditi globalen pristop k urejanju migracij. Pomagati moramo tistim državam članicam, ki se še zlasti soočajo z eh, močnimi tokovi priseljencev. Prav tako morajo države članice nuditi podporo nadaljnemu izgrajevanju zmogljivosti. Vse to so konkretni ukrepi, ki bodo pomembno vplivali na države članice, ko bodo ti ukrepi enkrat izvajani. Rad bi povdaril to, da štokholmski program potrjuje prejšnji cilj uh, izgra, uh, skupnega azilnega prostora v Evropi do leta 2012. Torej, ta cilj ostaja. Prav tako potrjuje to, da mora biti hrbtenica azilnega sistema ta, da uh, tisti, ki prosi za azil, da se ocenjuje in da se njegovo prošnjo obravnava na enak način, ne glede na to, v katero državo članico pride. Še en vidik eh, azilne politike je zunanja dimenzija in tukaj govorim o ponovnem naselje, naseljevanju priseljencev iz drugih držav članic. Evropski evropsko zunanje delovanje postaja vedno bolj pomembno, če želimo, da je naš program uspešen. Zato smo temu namenili posebno poglavje. To so eni izmed glavnih elementov štokholmskega programa, ki ga bo sprejel Evropski svet konec tega tedna. Moj cilj je bil vedno ta, da bi uh, vzpostavili takšen program, da ga boste lahko podpirali tako svet, kakor tudi parlament. In upam, da nam je to uspelo. Komisija bo kmalo predstavila akcijski načrt za izvajanje štokholmskega programa. Verjetno bo to naredila v začetku naslednjega leta. Spoštovani poslanci, kakor sem že omenil, Štokholmski program potrjuje, da bo skupni azilni sistem v Evropi spostavljen do leta 2012. To je ambiciozen in pomemben cilj in švedsko predsedstvo je naredilo kar največ za to, da bi dosegli na tem področju napredek. Zato sem izredno zadovoljen, da lahko opažam, da sedaj obstaja dogovor med institucijami o spostavitvi Evropskega urada za podporo azilom. To pomeni, da bomo v skladu z sklepi sveta lahko kar najhitreje vzpostavili ta urad. To, da smo lahko dosegli hitro odločitev, je dober zgled za to, kako se lahko z zakonodajnim procesom ukvarjamo na učinkovit in hiter način. In to priča o dobrem sodelovanju med institucijami. To je izredno pozitiven razvoj, da bomo dobili ta urad za podporo azilu. Na ta način bomo izboljšali praktično sodelovanje med državami članicami. To sodelovanje je pomemben sestavni del pri naši zmogljivosti izvajanja skupnega azilnega sistema. Sedež urada za podporo bo v valeti. Švedsko predsedstvo se intenzivno ukvarja tudi z predlogom o vzpostavitvi skupnega evropskega programa za za preseljevanje. In uh, z spremembami uh, v povezavi z Evropskim skladom za begunce. Pogajanja so bila konstruktivna in uh, sedaj pričakujemo dogovor. Pričakujemo tudi stališča Evropskega parlamenta o tem in upam, da jih bomo dobili k malu, tako da se bo program lahko začel morda že naslednje leto. Kar se tiče preostalih uh, predlogov, torej uh, prenov uh, določenih zakonodaj na področju uh, azilnega sistema, to je tako imenovani azilni svežene, povem, da smo dosegli napredek pri celi vrsti točk. Deloma pa so predlogi kompleksni in neodvisni in zato bodo tukaj potrebne še nadaljne politične razprave. Sem pa prepričan, da, prepričan, da bo prihodnje delo lažje, saj je komisija predstavila vse predloge za dokončanje druge faze vzpostavitve skupnega azilnega sistema. Na ta način lahko. Eh, lažje ocenimo, kako se ti predlogi skladajo drug z drugim. Prav tako smo sprejeli uh, sklepe v povezavi za situacijo v, v sredozemlju in smo pozvali uh, parlament in pa komisijo, da naj ukrepa. Naši ukrepi so, so bili um, podarjeni tudi na Evropskem svetu oktobra. Naprimer, tukaj lahko govorimo o sporazumu med svetom, parlamentom in pa komisijo o tem, da bi vzpostavili urad za podporo azilo, azilu. Eh, začeli smo tudi z pilotnim projektom v, na Malti in številne države članice so se vključile v ta program. Uh, Prav tako se trudimo spostaviti dialog z državami prehoda in pa državami izvora. In uh, dogovorili smo se tudi, da bomo spostavili dialog o migraciji s Turčijo. In ponovno bomo začeli z pogajanjem o sporazumu o vračanju oseb. Veliko ozivov, izzivov pa še ostaja in naš eh, dolgoročen cilj je ta, da najdemo trajnostne rešitve za situacije, ko se ljudje zatekajo k skrajnim rešitvam in tvegajo lasno življenje, zato da bi dosegli Evropsko unijo. Stokholmski program zastavlja okvir za naše prihodnje delo. V zaključku bi, rad, bi se vam želel še enkrat zahvaliti za izredno dobro sodelovanje z vašim odborom, za konstruktivno vzdušje, ki je bilo značilno za vsa naša pogajanja. Brez tega odločitev o spostavitvi eh, urada za podporo azilu ne bi bila mogoča in prav tako ne bi mogli sprejeti eh, odpravu vizumskega režima za zahodnje. Balkan in ne bi mogli zastaviti ambicioznega štokolmskega programa. Hvala lepa za, vaš, eh, za vašo pozornost in veselim se vaše pripombe. Hvala lepa, gospod minister. Prepričan na, sem, da nas uh, čaka burno obdobje, še zlasti, kar se tiče Zahodnega Balkana in pa nadaljne liberalizacije vizumskega režima. predlagam tri kroge vprašanj in odgovorov, kajti veliko kolegov se je javilo k besedi. Prvi tri je Buzutil, Gruc in pa Keller. Gospod Buzutil, izvolite besedo. Thank you, Chair, and thank hvala. Hvala, gospod minister, hvala predsedujoča. Naj najprej izrazim moje občudovanje zato da ste pripeljali hčerko na uh, zasedanje ministrov prejšnji teden. To je dober primer kvalitetno preživetega časa za družino, čeprav mogoče to zasedanje ni bilo najboljša ideja za kvalitetno preživljanje časa, ampak vseeno, čestitke. Kar se tiče vsebine vaše predstavitve, naj vam najprej čestitam zlasti za odločitev o vzpostavitvi urada za podporo azilu. To je bil pomemben dosežek in zato vam čestitam. Gospod minister, prav tako veste, da svežen o azilu je sestavljen iz številnih zakonodajnih predlogov. In predsedstvo se je odločilo za obravnavo najlažjih zakonodajnih predlogov iz svežnja torej tam, kjer je predvidevalo, da bo zla, zla, zlahka dosežen dogovor. Moje vprašanje je, kaj bo s preostalimi zakonodajnimi predlogi iz eh, svežnja v azilu? Kaj menite, kako se bo tukaj nadaljevalo delo? Moj vtis je ta, da je ta svežen sedaj prevelik, pretežek in prezapleten za to, da bi bil dosežen dogovor. Vsaj ne eh, k malu. Pa še dve drugi točki bi želel omeniti. Omenili ste vprašanje solidarnosti in omenili ste tudi vzpostavitev pilotnega programa za notranje naseljevanje. Omenili pa ste tudi skupni oziroma zunanjo naseljevanje. Kar se tiče notranjega naseljevanja in pa pilotnega projekta, se mi zdi, da šest ali sedem držav je eh, izrazilo zanimanje za sodelovanje v tem eh, programu izmed 27. Ali se vam zdi to dovolj? In ne nazadnje, kar se tiče sodelovanja z tretjimi državami, ste omenili, da ste eh, imeli plodne razprave z Turčijo. Sam mislim, da morate obiskati tudi Libijo. Kaj je bil rezultat vaših prizadevanj za to, da bi Libijo obiskali in kako vidite odnose in pa možnosti sodelovanja s to državo um, na področju migracij? Hvala lepa, gospa Grac. Gospa Gonc, čestitam švedskom predsedstvu, ki je opravilo dobro delo. Želela bi govoriti o brezvizumskem režimu za Črnogoro, Makedonijo in Srbijo. To je bil pomemben dosežek in vsi upamo, da bo k malu enako omogočeno tudi Bosni in Hercegovini in Albaniji. Želela bi omeniti nekaj vidikov azilnega svežnja. Eden izmed teh vidikov je solidarnost pri ponovnem naseljevanju tukaj vidimo veliko razliko med mnenjem institucij in pa mnenjem držav članic. Rada bi slišala več o vaših izkušnjah. Kako želite zapolniti to vrzel? Kako želite bolje uskladiti stališča držav članic in uh, institucij? In uh, kako boste uskladili ta prizadevanja za ponovno naseljevanje? Potem ste omenili tudi enoten eh, postopek za prošnje za azil. Vidimo velike razlike pri pristopu posameznih eh, organov, ki se s tem okvarjajo. Kako vidite razvoj v prihodnosti, razvoj tega postopka? Kakšna je vaša napoved za prihodnost? Tretje vprašanje. Govorim o tem, državljanih držav tretjih članic, ki uh, eh, prošijo za azil. V večini primerov ti ljudje vstopijo v Evropsko unijo na nezakonit način. Kako lahko damo tem, možnost, tem ljudem možnost, da zaprosijo za azil, preden bodo postali nezakoniti priseljenci? Mislim, da je to vprašanje, uh, o katerem moramo še razmisliti. Hvala. Gospa Keller. Thank you. Um, Hvala lepa. Nekaj o štokholmskem programu. Strinjam se, veliko dobrih korakov je bilo podozetih od sporočila komisije. Mislim, da se vsa zadeva pri, premaknila v pozitivno smer. Pozitivno je to, da imamo sedaj tudi poglavje o migraciji in razvoju. In to je dober znak za uh, izpolnjevanje tega, čemu se je zavezala Evropska unija. Ampak še nekaj kritik naprimer, kar se tiče Frontexa in pa pogajanj o, o vračanju oseb, o pogajanjih, ki poteka za Turčjo in pa za Libijo in tako naprej. Tukaj se mi zdi, da obstaja premalo preglednosti pri teh pogajanjih. Parlament bi moral imeti pravico, da ve, kaj se dogaja v teh pogajanjih z Libijo. Imamo pravico do tega, da vemo, kaj Frontex počne, kakšne so njihove operacije tega trenutno nimamo in tukaj bi se želela več preglednosti. Štokholmski program tega ne omenja. To bi se morda lahko še spremenilo. In če ostanem pri enakem področju, ko se švedsko predsedstvo in svet pogovarjata o sodelovanju z tretjimi državami na področju vračanja oseb in ko bi naj tukaj sodelovala tudi Frontex, gre samo za vračanje nezakonitih priseljencev. Nič pa ne pove o tem, kako bi naj bili spoštovani standardi človekovih pravic. Ne gre samo za učinkovitost, zagotoviti moramo tudi to, da če vračamo priseljence, da se jim jamči vse minimalni standard človekovih pravic v državah, kamor jih bomo vračali. In da, ko bomo imeli sporozume o vračanju oseb, da bomo imeli tudi določila glede človekovih pravic. še nekaj. V Štulholmskem programu govorite o skupnem pristopu do treh drž tretjih držav, ki ne sodelujejo v okviru vračanja oseb. Ko govorite naprimer o Turčiji ali eh, kakšne, kakšne sankcije želite, želite tukaj uvesti ali se ne bomo več pogovarjali pri stopu s Turčijo, če ne bo podozela potrebnih ukrepov ali kako. In potem govorite tudi, da bi moral Frontex več sodelovati z tretjimi državami. Prav gotovo veste, kaj je sprejel parlament v svoji resoluciji. Zapisal je, da Frontex naj ne bi na lastno pest pogajal z tretjimi državami. Kaj je torej? Kaj je mišljeno s tem sodelovanjem Frontex s tretjimi državami? Hvala lepa. Torej, najlepša hvala za postavljeno vprašanje. Hvala, gospod Bozote, za zelo spodbudne besede. Res sem bil presenečen, da ste tak, s tako pozornostjo spremljali ta moj sestanek, ampak dejansko je to lepo in dobro je, da bo nekaj dela vendarle upravljenega. Kakorkoli že. Ne morem dovolj poudariti, kako pomembno je, da nadaljujemo s tem delom tudi po zaključku švedskega predsedovanja, še zlasti, ko govorimo o azilnem svežnju. poskušamo gledati v prihodnost. In verjamem, da gospod Bazutol, kot tudi drugi člani odbora Libe, razumejo, da obstaja razkol med državami članicami, parlamentom in komisijo, kako naj nadaljujemo naše delo pri tem svežnju. Naj povdarim naslednje. Azil oziroma svežen na tem področju je poskus uveljavitve višjih standardov. In po mojem mnenju je to moj glavni odgovor na vaše vprašanje. Aha, katero je pa bilo naslednje vprašanje? Hm, hvala. Torej, drugo vprašanje, ki ste mi ga zastavili, in sicer koliko držav se je vključilo v uh, delo projekta na Malti. Se vedno lahko um, razmišljate o tem, kaj je prava raven udeleženosti, ampak mislim, da smo konec koncev lahko zadovoljni, da je projekt dobro stekel. To je sicer pilotni projekt, kjer pridobivamo izkušnje o tem, kako obravnavamo in rešujemo notranje razporeditve oseb, ki jim je bila dana zaščita v Evropski uniji in zelo se že veselim izida tega projekta. Kar pa zadeva Libijo, eh, sam in predsednik eh, Baros v dobila vabilo, da obiščeva libijsko vlado, tako da poskušamo zaključiti naše delo na sporazumu o migracijah za Libijo. Zelo pozno smo pa potem dobili eh, sporočilo, da je odgovorni libijski minister na tem področju zbolel. Bomo videli, kako bo sodelovanje se nadaljevalo. Gospa Genc, glede vizumov, vemo, to je pomembna tema, tega se zavedamo. Spodbujamo Albanijo in še zlasti Bosno in Hercegovino, da se eh, bolj vključijo, povabili smo jih na ceremonijo in pokazali smo v imenu predsedstva in eh, komisije dobro voljo do teh dveh držav. Eh, imamo političen dogovor, to me zelo veseli, moramo pa seveda počakati, kaj se bo sedaj zgodilo. Glede mnogih zadev moramo dobiti mnenje parlamenta. In oblikovati bo treba eh, strateški odbor, ki bo nekako potegnil zaključke iz tega skupnega sistema. Šele takrat bomo lahko rekli, kaj je bilo doseženega. Potem pa glede pristopa državljanov do skupnega azilnega sistema. To prav gotovo je komplicirana zadeva. Mislim, da samo predsedstvo ne more rešiti vse te probleme. V štokholmskem programu na 55. strani eh, pod naslovom pristop do Evrope v globaliziranem svetu in je pet točk, med katerimi je tudi integrirano upravljanje z zunanjimi mejami. Zunanje meje in kontrole ne smejo uh, otežkočiti dostop do, tis, eh, do Evrope tistim eh, ljudem in skupinam, ki imajo pravico do dostopa, še zlasti, če so ogroženi. Posebna pozornost bo namenjena mladoletnikom brez spremstva. To zelo jasno kaže našo politično izjavo priznavamo, da obstaja problem in priznavamo, da se z njim treba spopasti. Gospa Keller, glede eh, štokholmskega programa, hvala za vaše prijazne besede. Eh, nisem se z vsemi strinjal, z vsem tem, kar ste rekli, se mi je pa dotaknilo, zdela se mi je zanimivo. Eh, pri migracijah Moram reči, da se ukvarjamo z dolgoročnimi in ne tako toliko kratkoročnimi rešitvami. Sicer se z vami popolnoma strinjam. Kar pa se tiče sodelovanja in dialoga med eh, državami članicami in državami našega sosedstva, bi lahko rekel naslednje. Prav gotovo ste slišali, kakšne razprave so potekale ali niso potekale za Turčijo. Pri Stuško vlado smo imeli zelo jasno razpravo, povdarili smo pomen človekovih pravic in njihovega spoštovanja, da morajo uh, stalno upoštevati te pravice, ko uh, obravnavajo ljudi, ki prosijo, prosijo za azil v Turčiji. In ravno tako smo poudarili pomen štokholmskega programa in eh, vključili smo vanj sklic na človekove pravice, vedno, ko je bilo to mogoče. To je nekaj, kar je naša prednostna naloga, kar pa zadeva skupnega pristopa, skupni pristop. Frontex je ustanovljen zato, da se rešujejo življenja. In to dejansko tudi počne in to moramo povdariti. Potrebujemo enako visoko učinkovitost Frontexa, kot smo ji bili priča do sedaj. To pa zahteva koordinacijo in posvetovanje. Po moje je to edina pot naprej. In tako je to tudi opredeljeno v štoklomskem programu. Alex, šest kolegov in kolegic je prosilo za besedo, še dva kroga sta pred nami. Gospa Fikštrom kot prva. Hvala, gospa predsedujoča. In zahvaljujem se, da je spet z nami eh, minister eh, Belstrom. Hvala, da ste prišli na naš odbor. Večkrat smo se z vami že pogovarjali na tem odboru. In kot poslanka Evropskega parlamenta lahko rečem, da mi je veliko veselje, da imamo švedsko predsedstvo. Eh, zahvalila bi se vam za vse vaše napore in trud. In eh, prihajali ste v ta parlament vi in vaši kolegice in kolegi zelo pogosto. Govorimo o štokholmskem programu zelo pogosto, veliko razprav je že potekalo na to temo, tudi naši državljani so zelo vključeni v te teme in to je pozitiven odziv, veliko dobrih zamisli smo uh, že pridobili iz tega procesa. Pravite, da eh, želite okrepiti pravice migrantov in to je odlična sestavina tega štokholmskega programa, ki nam bo prav gotovo pokazal pot k temu, kako naj um, humanitarne vidike vključimo v srčiko bodočih evropskih politik. Vendar pa so tukaj še vprašanja, ki jih je treba rešiti. Še zlasti gre za ljudi, ki eh, postavljajo na kocko svoje zdravje zato, da nezakonito vstopijo v Evropsko unijo. Eh, moramo okrepiti njihove pravice in moramo jim omogočiti vstop po pravni poti. Pokazati moramo dobro voljo in to ste rekli, minister Pilstrom to je način, kako v bistvu odpiramo vrata tem ljudem. E, to pomeni, da grejo lahko na svojo, svoje veleposlaništvo ali veleposlaništva drugih držav in najdejo način, dostop do sistema, kako bodo dobili azil po uradni poti. E, Tobias, ali se strinjaš s tem, kar predlaga Amnesty International? In sicer da pozovemo državljane, da odpirajo svoje lastne konzulate in veleposlaništva, tako da ljudje pomagajo ljudem, tako da jim omogočijo, da um, vložijo prošnjo za azil. To je bil eden od načinov, da uh, Izkoristimo to dobro voljo, ki že obstaja v štokholmskem programu. Še enkrat hvala za vse vašo angažiranost na tem področju, ki nam je tukaj zelo jasna v parlamentu. Torej še enkrat hvala. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi, prosim, bodite čim krajše, sicer bomo spet imeli težav z časom. Gospod Tavares. Uh, hvala, gospa predsedujoča. Zelo sem kritičen do nekaterih migracijskih politik Evropske unije. Zdi se mi, da morajo biti postati bolj realistične, bolj poštene in da morajo bolj spoštovati človekove pravice. In Mm, insistiram na eh, odpiranje in vzdrževanje pravnih, eh, zakonitih poti migracije in vesel sem, da je o tem zanimivo spregovoril tudi švedski minister. Švedsko eh, predsedstvo seveda moramo pohvaliti za njegovo delo na področju azila. Pa tudi Evropski parlament. Evropski parlament. Urad za azilno podporo je že delo dosežkov. Imam po konkretno vprašanje glede um, ponovnega naseljevanja v povezavi z uh, Evropskim uradom za azilno podporo. Nekateri pravijo, da je to glavna trajna rešitev za nekatere kategorije boguncev, zlasti tiste, ki so ranljive. Ne govorimo o nerešljivih, nemogočih uh, problemih. Uh, Eh, UNCHR govori o 200, 300 tisoč beguncih, ki jih je treba ponovno naseliti v teku leta. Združeni narodi govorijo okrog 60 eh, tisoč, potem so zraven še tukaj Kanada, Avstralija in druge države ali Brazilija, kamor te begunci bežijo. V Evropi igra, ima Švedska eh, veliko, dolgo tradicijo pri ponovnem naseljevanju. Sam sem poročevalec eh, na to temo v Evropskem parlamentu in mislim, da se vsi strinjamo, da je veliko razlogov, zakaj moramo zahtevati dober evropski program za ponovno naseljevanje, tako da bo do ljudje, ne bodo ljudje eh, spet prisiljeni tvegati svoje življenje, ko bodo na splavih poskušali čez sredozemlje priti v Evropsko unijo. Vendar to, kar imamo sedaj, še ni program. Govorimo le o nekaterih korakih v to smer. Imamo le nekatere smernice za tiste države, ki so se zauzele oziroma ki so pristale na to, da bodo eh, sprejele in ponovno naselile eh, begunce. Eh, to lahko počnejo na različne načine. Ne zahtevamo eh, nobenih standardov ponovne naselitve, nobenih kvalitativnih standardov nismo postavili. Pogovarjal sem se z kolegicami in kolegami v parlamentu, tudi v raznih odborih in res eh, je treba ugotoviti, kako naj bi nove države uh, vključili v ta program ponovnega naseljevanja. Po mojem mnenju ne gre le za denar, gre predvsem za človeške vere, eh, ekspertizo, eh, ekonomijo obsega in tako dalje. Zato me zanima, kaj pa, če bi imeli stalno enoto za ponovno naseljevanje eh, v okviru Evropskega urada za azilno podporo, kjer bi se lahko države članice med sebojno izmenjavale informacije, kjer bi izdajali. Um, nujna opozorila v primeru humanitarnih kriz tako da bi se izognili neodzivnosti, kateri smo sedaj priča. To je konkretno vprašanje glede ponovnega naseljevanja, ki se zelo dotika Evropskega urada za azilno podporo. Hvala lepa, gospod Alvaro. Hvala, gospa predsedujoča. Gospoda Bilstroma bi vprašala že nekaj, kar sem ga vprašala septembra, ko je bil na našem odboru. Takrat mi ni odgovoril. Sedaj bi rada od njega slišala odgovor. Govorili smo o enaki obravnavi prosilcev za azil. To me seveda to laži. Ampak če se prav spomnite, danes eh, letos eh, eh, poleti je prišlo do vračanja na popolnoma nenormalen način v nekaterih državah članicah. Mnogi, ki so prišli na eh, splavih eh, v Evropsko unijo, so enostavno so jih zavrnili. Niti jim niso dali možnosti prositi za azil. Um, nisem dobila nikoli odgovora na svoje vprašanje, niti od sveta, niti od komisiji. Ne vem, ali bi so, bile sprejeti, so bili sprejeti nekšni, nekakšni ukrepi ali ne. In zanima me vaše mnenje. Omenili ste, da se moramo v vsakem primeru boriti proti nezakonitemu priseljevanju. Ali bomo razlikovali med tistimi, ki bežijo pred eh, državljanskimi vojnami in preganjanju? Eh, to so ljudje, ki božijo pred resno, gotovo smrtjo in mnogokrat jih obravnavamo kot nezakonite priseljence. In zadnja stvar, eh, ni pa to tudi najmanj pomembna. Drugi kolegi so spraševali o Libiji. Rekli ste, da nažalost. Eh, niste imeli možnosti pred kratkim poglobiti sodelovanja z Libijo, vendar pred tremi tedni so nekateri uradniki švedskega predsedstva rekli nekaj drugega. Eh, rekli si, da so imeli tehnične sestanke, da so bili ti organizirani in da je bil eh, cilj eh, pripraviti sporazume z Libijo. Zato vas bom vprašala nekaj zelo konkretenega. Kako nameravate nadaljevati to sodelovanje z Libijo? Ali boste upoštevali dejstvo, da Libija ni Eh, ratificirala naprimer ženevske konvencije ali boste upoštevali, da eh, Libija ne dopušča nobenim opazovalcev eh, Združenim narodov, da se pogovarjajo z zaporniki. Prosim, gospod minister, poskušajte tudi čisto na kratko odgovoriti na vprašanja, ki se meni zdijo temeljnega pomena. Hvala. Um,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 Hvala še enkrat za besedo, gospa predsedujoča. Se upravičujem, za hipet sem se moral posvetovati s kolegom. Gospa Flikston, ja, res je. Migracija je nekaj, kar zelo zanima naše državljane po vsej Evropi. In štokholmski program je zelo pomemben ravno zaradi tega, ker upošteva tako državljane Evropske unije, kot tiste, ki prihajajo iz drugih držav. Vendar, ko govorimo o nezakonitem priseljevanju v Evropsko unijo, je pomembno, da dosežemo ustrezno ravnovesje. O tem sem govoril v svojem vodnem govoru. Potrebujemo nadzor na meji, ki bo deloval, istočasno pa moramo preprečiti, da te kontrole ne bi bile razlog, da ljudje ne prosijo za azil in ne smejo jim preprečiti vstopa, če želijo prositi za azil. To se pa navezuje na vprašanje gospe Gencove in dostopnosti sistema. To vprašanje prav gotovo ni lahko. Še naprej bomo delali na tem področju. To so seveda zelo pomembna vprašanja, ki zahtevajo učinkovitost z naše strani. Zelo je važno, vsaj meni se zdi, da poskusimo poudariti dolgo tradicijo, ki jo Švedska ima z sodelovanjem z ZDA in drugimi državami. Še posebej želimo to poudariti, kajti videli smo, kako tak sistem lahko deluje. Če naj bi imeli nov učinkovit sistem ponovnega naseljevanja za celotno Evropsko unijo, za vseh 27 držav članic, potem potrebujemo njihovo sodelovanje in vse države članice morajo imeti posamezno kvoto. To je že dobra osnova sama po sebi. Moramo pa se odločiti, kako bomo porazdelili kvote, ko gre za 100 tisoč ljudi. To ni majhno število ljudi in tukaj ne gre za majhne strateške kvote. Če bomo zapirali eh, najslabše. Eh, eh, najslabša zbirališča za begunce, če bomo govorili o najbolj izpostavljenih, potem nam je jasno, da so to ljudje, ki ne morejo kar enostavno oditi. Eh, uh, iz kraja, kjer so trenutno nasanjeni. Ne želim se sedaj uh, izgubljati v tehničnih problemih uh, in podrobnostih, gospod Tavarež, ko gre za nadaljevanje našega dela. Ko bomo se pogajali z parlamentom in komisijo in to bo delo španskega predsedstva, se bomo s tem bolj natančno ukvarjali. Ampak tukaj ne gre za države le v Evropi, tudi izven Evrope, naprimer ZDA, Kanada in tako dalje. Več, ko bo držav vključenih, bolje bo. To bo pomenilo več zaščite za tiste, ki jo res potrebujejo. In gospa Alfano, ja, spomnim se vašega vprašanja za zadnjega sestanka. Moj odgovor pa bo enak, kot sem ga podal tegaj razlikovati moramo med vlogo različnih inštitucij in to je naloga komisije, da se zagotovi, da se direktive, naprimer direktiva o mednarodni zaščiti ali postopku za pridobivanje azila, da se take direktive izvajajo. To pomeni, gospa Alfano, to vprašanje morate nasloviti na pravo osebo, to pa je komisija. Na 56. strani štokholmskega programa spodbujamo uh, azil, uh, urad za azilno podporo, da uh, bolje opredelijo tiste skupine, ki potrebujejo mednarodno zaščito in govorimo predvsem o mešanih tokovih. Treba je izboljšati sodelovanje z Frontexom, kjer je to mogoče. Istočasno pa je zelo pomembno, da zagotovimo delovanje celotnega sistema. Kar zadeva Libijo, nismo imeli nobenih stikov na politični ravni, kar pa ne pomeni, da nismo imeli stikov na drugih ravnih. Imeli smo jih. Kar precej takih stikov je bilo z Libijo v okviru uh, oddelka za zunanje zadeve, kajti uh, delali smo na pripravi sporazuma. Te priprave del, trajajo že nekaj let. Seveda je veliko migracije iz Libije v Evropsko unijo. Lahko pa rečem, da kot švedsko predsedstvo nismo uspeli začeti dialoga na politični ravni. Vendar pa smo libijskim oblastem dali možnost, da se odzovejo Nažalost pa je libijski minister zbolel, predno smo z njim lahko spregovorili v živo. Imamo svoje obveznosti, imamo tudi stike z Turčijo. Ker zadeva Turčijo, tako kot tur, pri Turčiji, potrebujemo tudi pri Libiji širši mandat, eh, ko zadeva spoštovanje človekovih pravic. Hvala lepa. Zadnji krok vprašanj kolegice in kolegi, bodite čim hitrejši, gospa Henis Plašert kot prva. Eh, hvala lepa, gospod minister, hvala za vaše odgovore. Imam konkretne vprašanja. Politični dogovor glede ponovnega naseljevanja, to pomeni eh, od, odgovornost 27 držav članic nekaj, kar je zavezajočega. Ali lahko na to odgovorite? In drugo vprašanje, glede na to, kar je rekel kolega Buzotel. Ukvarjamo se z um, eurodatom, um, sistemom ponovnega sprejema v skladu z Dublinskim sporazumom in tako naprej. Komisija revidira um, direktivo o azilnem postopku. Rekli ste, da je enotni azilni postopek bistvenega pomena. Namreč imamo problemi v direktivi z sprejemom. Komisija je tukaj dala nek predlog, s katerim se jaz ne strinjam. Ali lahko opredelite? to, kar je eh, srčeka sistema za azil. Komisija naj bi dala nov predlog, 2012 se zelo bliža, še vedno nimamo ničesar konkretnega. Gospod Bontas. Eh, eh, Hvala lepa. Dve konkretni vprašanje imam tudi sam. Prvo zakonito priseljevanje. Pravite, da bi dosegli lizbonske cilje, je priseljevanje nujno. Sprašujem vas, zakaj? Na, deset, na desetine milijonov ne zaposlenih v Evropski uniji prav gotovo ni razlog za dodatne migracije za potrebe uh, delovnega trga. Drugo vprašanje pa je subsidijarnost in solidarnost. O kakšni solidarnosti govorite med državami članicami? Ali to pomeni, da države članice morajo eh, skupaj zagotoviti nadzorovanje postopkov ali pa gre za vzpostavljanje kvotov priseljencev, ki jih lahko sprejmejo ali pa potem prenesejo na druge države članice. Kakšen ima smisel solidarnost tukaj? Gospod Browns. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod Birstrom je rekel, da dobro upravljanje migracij je v korist na vseh. Kakšen bo odgovor po njegovem mnenju? Uh, nezaposlenih v državah članicah, ko bodo videli, da eh, na novo priseljeni delajo ali pa brezdomci, eh, kaj bo rekli, ko bodo prosilcem za azil dali stanovanja. Eh, to naj bi bil izraz dobre volje in dobrovoljnosti, vendar to temelji na žrtvah, na žrtvah donatorjev. Vendar te žrtve ne bo dalo niti švedsko predsedstvo, niti mi poslanci Evropskega parlamenta. Čisto dobro nam gre. Žrtvovali se bodo tisti v državah članicah, ki so že revni. Poznam uh, migrante iz tretjih držav članic, ki so izredno izobraženi na račun držav, odkudar prihajajo. Ali um, bolani v teh državah ne potrebujejo zdravniške pomoči? Gospodarska migracija je v interesu globalnega kapitalizma, ki uh, hoče izkorišče, izkoriščati proletariat. Um, kar se tiče azil, prosilcev za azil eh, tistih hip, ko vstopijo v Evropsko unijo, postanejo gospodarski eh, priseljenci ali migranti. V eh, mnogih državah je težko živeti in delati, enostavno pa jim ne moremo v Evropi vsem dati dom, sicer bomo popokali po šivih. Hvala lepa, gospod Biltron, bi lahko odgovorili. Ja, pripravljen sem na odgovore, gospa predsedujoča. Če odgovorim kot prvo na vprašanje gospe Hene Splašat, ki je govorila o ponovnem naseljevanju, poskušal bom biti čisto kratek. To je nekaj, s čemer se bo še naprej ukvarjalo švedsko predsedstvo. In eh, razprave na to temo z parlamentom se bodo ukvarjali nadaljevale pod švedskim predsedstvom, še zlasti, ko gre za financiranje. Zato bom v svojem odgovoru zelo kratek. Torej, kar se tiče eh, vprašanja gospoda Brontesa o gospodarski migraciji, o tem ste, že, ste govorili že v Strasboru in zaradi tega se ne bom spet v to spuščal. Moramo razlikovati med prosilci za azil in organiziranim trgovanju z ljudmi ter organiziranim pritoku priseljencev. Kar se tiče lizbonske strategije, ja, potrebujemo migracijo, če želimo napredovati v določenih panogah. In zato je v štokholmskem programu posebno poglavje o zakonitem priseljevanju. To poglavje je kar obsežno in v bistvu se nanaša ne le za evropsko, švedsko priseljstvo, ampak na celotno Evropsko unijo. Kar se tiče držav članice njihovih odgovornosti v smislu solidarnosti, lahko poudarim, da tukaj v razpravi smo zelo jasno danes povedali, kaj razumemo s tem. Govorili smo o ponovnem naseljevanju, o sistemu ponovnega naseljevanja. Do eh, sedaj smo dosegli precej napredka, vendar moramo doseči pravo razmerje med nadzorom nad mejami na eni strani in medsebojni pomoči v smislu solidarnosti tukaj mislim na solidarnost, ko bo na, nekih, na mejah neke države veliko beguncev in tukaj moramo najti pravo eh, razmerje. To bo glavna naloga za Evropsko unijo v naslednjih nekaj letih. Gospod Buzitelj, rekli ste, da je eh, pilotni projekt na Malti kar eh, dobra usmeritev na tem področju kaj pa eh, pomen migracij za Evropsko unijo. Ja, brez migracij bi Evropska unija dobesedno bila revnejša, manj dinamična, manj pripravljena soočati se z izzivi in to so demografski izzivi in gospodarski izzivi. In naj rečem, da v programu smo zapisali, kako uh, želimo organizirati gospodarsko migracijo. Uh, potrebujemo, kot smo zapisali, sisteme upravljanja. Sisteme upravljanja, ki bodo upoštevali potrebe posameznih držav članic. In seveda, države članice so zelo različne. Omenili ste, naprimer, e, bolniške sestre, e, medicinske sestre. V, e, na švedskem obstajajo mesta, kjer brez migrantk ne bi mogli zagotoviti osnovne nege, kajti večina, eh, skoraj vse sestre so se preselile na jug Švedske in v ostalih delih brez migrantk ne bi mogli doseči eh, ustrezne oskrbe. In zakaj bi preprečili izobraženim medicinskim sestram iz Afrike, da odidejo v drugo državo, da uh, tam zaslužijo in pošljajo denar nazaj v državo izvora ter pomagajo svojim družinam. To je neokolonializem na nek način in to ni nekaj, kar švedsko predsedstvo predpira v prihodnje. To ni pristop vključen v štokromski program. Mi poudarjamo pozitivne vidike, dobro upravljanje migracij, tako za državo vzvora kot za državo uh, namena. In to je nekaj, kar moramo upoštevati. Hvala lepa. A, gospod minister, da ste bili z nami in da ste odgovarjali na naša vprašanja. Zahvaljujem se vam tudi za sodelovanje tekom preteklih mesecev. Čestitam vam za vse uspehe, ki ste jih dosegli. Želim vam vse najboljše in veliko sreče v prihodnosti. Upam, da boste še delali na tem področju. Hvala lepa tudi z moje strani za dobro sodelovanje. Želim vam prijeten božič in pa srečno novo leto. Upam, da se bomo še srečevali v različnih oblikah. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, nadaljevali bomo z glasovanjem. Preden pa začnemo s tem, moramo odobriti zapisnik našega zadnjega srečanja. Če nimate nikakršnih ugovorov, potem so zapisniki sprejeti in sicer se 16. julija, 22. julija, 29. in 30. septembra, 5. in 6. oktobra in 12. novembra 2009. Nihče nima pripomb, dobro. Sedaj prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu in to je glasovanje o omejevalnih okrepih za nekatere osebe in subjekte povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in Talibani o Zimbabveju in omejevalni okrepi za nekatere osebe in subjekte glede razmer v Somaliji. Preden začnemo z glasovanjem o resoluciji, bi rada dala besedo predstavniku, predstavniku eh, pravne službe Evropskega parlamenta gospodu Kirano Bradleyju. Naš predsednik je poslal pismo odboru za eh, pravne zadeve in pa pravni službi, v katerem sprašuje po pravni podlagi treh dosjejev, ki so predmet te resolucije pod Lizbonsko pogodbo. Vprašanje o pravni podlagi je bilo že predmet razprave v odboru za pravne zadeve 3. decembra. Sedaj bo dobil besedo gospod Bradley, ki bo objasnil te vidike. Gospod Bradley, prosim. Chairman, um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pred nekaj leti je eh, bil na britanski eh, televiziji program Življenje na Marsu. Nekdo se je zbudil leta 1873. In takrat seveda nihče ni verjel v telefone in pa v ženske ministrice in tako naprej. In sedaj, ko eh, berem to poročilo, se počutim tako kot v, kot v tistem britanskem programu. Gre za anahronizme. Gospa predsedojoča, komisija očitno meni, da lahko te predloge sprememo v skladu s členom 215 pogodbe o delovanju Evropske unije. Kot veste, gre tukaj samo za obveščanje Evropskega parlamenta, kar je korak nazaj v primerjavi z sedanjim postopkom. Po našem mnenju so trije razlogi, zakaj teh predlogov ne moremo sprejeti na podlagi člena 215 pogodbo o delovanju Evropske unije. To se nanaša na pogoje za uporabo tega člena, na identiteto telesa, ki predlaga te tri ukrepe in pa na vsebino predlogov, ki jih obravnava ta odbor. Ukrepi lahko temelijo na členu 215 samo če imamo najprej odločitev sveta. Torej, najprej potrebujemo odločitev sveta, preden lahko uh, uporabimo člen 215. Ampak uh, taka odločitev sveta ni bila sprejeta. Oziroma sklep. Torej, pogoji niso izpolnjeni. Kar se tiče Zimbabveja, nimamo skupnega stališča. To po, mojem, po našem mnenju ni v redu, kajti gre za drugačen pravni instrument, za drugačnimi pravnimi posledicami. In sprejet je v skladu z drugačnimi postopki, ki se ukvarjajo, preden je prečela veljati Lizbonska pogodba in imajo drugačne cilje in drugačen pravni okvir. Tako, kar se tiče SZVP, kot Evropsko unijo nasplošno. Zato ne moremo uporabljati pred lizbonskih eh, pravnih podlag za odložitve potem, ko že velja eh, lizbonska pogodba. Torej, komisija teh predlogov ne more sprejeti na podlagi člena 215. Svet lahko deluje samo na podlagi skupnega stališča visokega predstavnika za zunanje zadeve in pa komisije. Komisija je predložila predloge. Tretji razlog, zakaj predlogov ne moremo sprejeti v skladu s členom 215, pa se nanaša na vsebino. Tukaj gre za to, kar je vključeno in to, kar je izpoščeno. Tretji eh, odstavek 215. člena zahteva, da omejevalni ukrepi vključujejo tudi določila o pravnih varovalih. In to je nekaj, kar je sprožilo velike spore v preteklosti. Od treh predlogov samo predlog o Al-Kaidi vsebuje potrebne določbe, medtem ko druga dva predloga sta takšna, da nista skladna za člena 215. Po drugi strani pa, kar se tiče predloge o Al-Kaidi in Somaliji, vsebuje ta reference na komitologijo. Po našem mnenju se ni mogoče nanašati na to, ker gre samo za izvajanje eh, člena 202 pogodbe o Evropske skupnosti. In na podlagi povedanega mislimo, da nobeden od teh predlogov ne more biti sprejet na podlagi člena 215. Sedaj pa člen 75. Kar se tiče vsebino ukrepov, je tu rečeno, da parlament in svet skupaj sprejmeta okrep za administrativne ukrepe. In tukaj je zajeto tudi zamrzovanje sredstev posameznikov in pa organizacij. Gospa predsedojoča, poskušajmo si predstavljati, kakšen bi bil ukrep za administrativne ukrepe, kajti to je nova tehnika, ki jo poznamo. Če so administrativni ukrepi tisti, ki vodijo v zamrznitev sredstev. Potem potrebujemo tukaj definicije. In to je tudi podlaga za zmrzovanje. To pomeni tudi prepoved vseh pomožnih dejavnosti, ki vodijo k zmrzovanju teh eh, sredstev. To pomeni tudi odgovornost eh, implementacijske oziroma iz, ukrepe za izvajanje izma, izmenjave med komisijo in nacionalnimi oblastmi in tako naprej. 75. člen se omejuje na eh, cilje, ki eh, jih lahko zasledujejo ukrepi na njemu temelječi. In Namen tega je, da se borimo proti terorizmu in povezanimi dejavnostmi. Po našem mnenju predlog za Al-Kaido iz leta 2007 v principu eh, lahko temelji na 75. členu z določenimi prilagoditvami. To se navezuje na uredbo sveta iz leta 2001, ki jo je treba brati v povezavi s tem. In če pogledamo to uredbo, je tam jasno, da se boj proti eh, terorističnemu dajanju eh, oziroma delovanju ni vključen v predlog. Če kar se pa tiče dejanskega vsebina, predlog pred, uredbe je tak, da bi spremenil ukrep, ne ga pa v celoti po značaju spremenil, kajti gre za ukvirni ukrep. Torej, če bi to naredili, bi bil to zakonit. Eh, zakonski predlog in v skladu z subsidijarnostjo bi morali nacionalni parlamenti imeti osem mm, tedenski rok za odgovor. Niti v primeru Šomalije, eh, niti v obebu Zimbabveja se ne dotikamo cilja preprečevanja terorističnih kaznjivih dejanj. V primeru Šomalije smo uh, uperjeni proti uh, posameznikom in organizacijam, ki eh, ogrožajo stabilnost in mir v Somaliji. Čisto eh, kratko vprašanje po našem mnenju. Te predlogov ne moremo utemeljiti z, eh, z prejšnjim členom 308, sedaj pa 353 členom pogodbe o delovanju Evropske unije, tako imenovana Fallback Clause v skladu z 352. členom eh, je to možno, če eh, uredbe, eh, pardon, če pogodbe druge tega ne urejo. Po našem mnenje pa to ni tako, ker pogodbe to urejo ali v 75. ali v 215. členu. Torej, svet v primeru Zimbabveja in Somalije ni uporabil teh določil. In nobenega razloga ni, da bi lahko imeli dvojno podlago, pravno podlago. In kar se tiče uh, možnega posvetovanja, um, svet se vedno lahko posvetuje z Evropskim parlamentom, vendar pa ga Evropski parlament v to ne more presiliti, sicer stvar ne bi bila opcijska. Ali poljubna. Torej upam, da sem vam odgovoril na vprašanje glede na to, kar je bilo sprejeto na odboru za pravne zadeve prejšnji četrtek. The... Hvala lepa, gospod Bradley. Sedaj pa bomo začeli z glasovanjem. Imamo devet predlogov sprememb. Najprej bomo volili o predlogu spremembe. Gospod Boskot, kdo je za? Proti? Sprejeto. Predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe štiri. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je sprejeto, ampak mislim, da bi morali to še enkrat prešteti. Preverimo prosim uporabite svoje glasovalne kartice. Jih imate seboj? Ne. Dobro, še enkrat ponavljam vprašanje. Kdo je za? Sprejeto. Mislim, da je sprejeto. Okay, it's adopted. Sprejeto. Then amendment, uh... Predlog spremembe sedem. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejeto. Predlog spremembe osem. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejeto. In predlog spremembe devet. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejeto. In sedaj glasujemo še o celotni resoluciji. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejeto. Vzdržani? Sprejeto. Hvala lepa, kolegi. Ne glasujemo o točki šest, kot sem povedala že na začetku naše seje. Zato prehajamo na točko sedem dnevnega reda. Migracija sa šengenskega informacijskega sistema SIS-1+, na drugo generacijo šengenskega informacijskega sistema SIS-2. Tukaj gre za spremembo sklepa. To je naša prva izmenjava mnen, oziroma eh, prvo izmenjavo mnen smo imeli 1. decembra. Gospod poročevalec Koeljo nam bo predstavil osnotek poročila. Potem pa bomo prosili švedsko predsedstvo in pa komisijo naj komentirata povedano, seveda pa ste vsi vabljeni, da se pridružite razpravi. To poročilo bo začelo delovati za lezbonsko pogodbo. Eden predlog Evropske komisije je temeljil na pravni podlagi 3. stebra, torej to ni več veljavno in eh, komisija nas bo morala obvestiti o svojem stališču glede tega dela svežnja. Najprej dobi besedo gospod Koeljo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot ste dejali, smo imeli pred kratkim izmenjavo mnen v zvezi s to temo. Ne želim ponavljati argumentov, ki sem jih že takrat navedel. Naj opomnim samo na to, da je parlament zelo zaskrbljen zaradi zamud, do katerih je prišlo povezave s šengenskim informacijskim sistemom. Enako velja tudi za sistem VIS, Zato smo sprejeli resolucijo v zvezi s tem na plenarnem zasedanju. Svet je sklenil, da bo celotno besedilo zopet odložil. To je sedaj predložila na januar naslednjega leta. Glede na informacije lahko sklepamo, da bo prišlo do negativnega rezultata. In to bi pomenilo, da bi morali odpraviti odpovedati pogodbo s podjetjem, torej s podjetjem, ki je odgovorno za ta projekt. Želel bi si, da bi komisija odgovarjala na naše vprašanje oziroma se zagovarjala. Predsedojoča je omenila predloge. Najprej, kar se tiče predloga a, uredbe v prvem stebru sedaj bomo imeli novo pravno podlago. Mislim, da bo to 74. člen nove pogodbe. Ampak v bistvu se predlog ne spremeni. Predlog, ki je bil sprva izdelan za tretji stebr, eh, mora biti ponovno izdelan. Upam, da nam bo komisija o tem lahko povedala kaj več. Sedaj pa še nekaj o vsebini. Na zadnji seji nismo želeli izstaviti eh, blanko čeka komisiji. Dejali smo, da je pomembno določiti rok. Ne bomo sprejeli nobenega predloga, ne da bi hkrati določili tudi rok. Mislim, da je potrebno parlament vključiti, kajti parlament je soodgovoren v postopku soodločanja. Poleg tega je parlament tudi proračunski organ in odgovoren za to, da migracija na novi sistem deluje parlament bi, eh, bi bilo potrebno obveščati o preizkusih, ki so se izvajali. Parlament mora k temu dati svoje soglasje. Poleg tega je treba tudi pojasniti, kakšno tehnično rešitev uh, ste uporabili. Um, Odbor za globalno upravljanje programa je našel rešitev. Obžalujemo to, da je bila to pravzaprav dobra rešitev, ampak obžalujemo, da ta odločitev ni bila sprejeta že prej. Radi bi si pridržali pravico, da pred Evropskim sodiščem priredimo zaslišanje v zvezi s tem projektom. Sedaj bi bilo dobro slišati stališče predstavnikov komisije in pa predsednika delovne skupine za Schengen, ki je danes z nami. Hvala lepa, gospod Koeljo. Sedaj pa predsednik delovne skupine o Schengenu. Prosim, beseda je vaša.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 In pa uh, ogledali smo si probleme, novi, ki so povezani z novim predlogom. To bo sedaj pod novo pogodbo. Ogledal sem si osnutek eh, poročila Evropskega parlamenta in to sem natančno preučil. To poročilo odraža razpravo v svetu. Gospod Kojl je omenil že številne pomembne točke. Ta predlog bi moral omogočiti, prehod na novo tehnično rešitev. In svet si želi, da bi ustanovili odbor za globalno upravljanje programa mislimo, da bi to omogočilo upogled držav članic v projekt in to bi tudi izboljšalo kakovost. Razprava v svetu je pokazala, da je pomembno, da določimo skrajni rok. Isto je zapisano tudi v osnutku poročila parlamenta. Lahko bi omenil nekaj manjših podrobnosti. To so stvari e, vzete iz poročila parlamenta. Tukaj gre za vidike procesa odločanja v fazi migracije. To je končna faza projekta. Torej gre za migracijo iz sedanjega sistema na prihodni sistem. V skladu z sedanjo zakonodajo za obstoječimi pravili je videti, da bi morala imeti komisija boljšo možnost, da opiše proces odločanja. Kot sem dejal, strinjamo se z zamislimi parlamenta. Enake zamisli imamo o tem, kako bi se lahko razvijali predloge komisije in tako bi lahko dobili nekaj, kar bi lahko sprejeli tudi v svetu. Zavedamo se pomena odbora za globalno upravljanje programa, naprimer. Zavedamo se tega, da mora sistem uh, nadaljevati z delovanjem, preden najdemo alternativo. To je omenil tudi gospod Koeljo. Svet je v ponedeljek sprejel sklep o SISO 2. In kot je omenil gospod Koiljo, se je svetu zdelo, oziroma je svet menil, da so dosedanje eh, zamude nedopustne in da tako ne moramo nadaljevati. Torej, svet je dejal, da če nam ne bo uspelo v skladu z načrti izvesti zadnjo fazo preizkusov, to je bilo načrtovano za a, preteklost, potem dobro, svet je sprejel odlog do začetka leta 2010, ampak če bodo še naprej obstajali tehnični primankljaji sa strani pogodbenika, potem bo svet eh, ocenil, da so bili preizkusi popoln neuspeh. Ta instrument mora vsebovati možnost, da preidemo na alternativni tehnični scenarij. To lahko vidite tudi v, odbo, v poročilu Evropskega parlamenta. Ta pravi, da bi morala alternativna rešitev biti možna in da bi moralo biti možno, da jo hitro izvedemo, tako da bi imeli vse funkcije, ki so bile upisane leta 2006. Državljanom in organom bi morali omogočiti dostop do istega sistema in to je nekaj, kar se nam zdi zelo pozitivno. O tej točki ne bom več govoril. Ampak za sklep ne povem sledeče. V delovni skupini ne bomo imeli nadaljnih sej za razpravo o predlogu. Ne bo več sej eh, tekom švedskega predsedstva. Naslednje predsedstvo bomo zelo skrbno obveščali o stališču parlamenta. In zagotovili bomo, da bo parlament nenehno ob, obveščan o tem projektu in obveščali vas bomo tudi o tehničnih uh, zadevah projekta. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Hvala lepa. Sedaj pa nas zanima mnenje Evropske komisije. Z nami je predstavnik Evropske komisije in eh, beseda je njegova. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoča. ne bom omenjal podrobnosti, kajti o tem smo se pogovarjali prejšnji teden ob predstavitvi. Najprej bi rad odgovoril na vprašanja gospoda Koelja. Kar se tiče tehnične razprave, eh, sem veliko že povedal prejšnji teden komisija je bila zelo konkretna in dejstvo je, da smo imeli tehnične težave, imeli smo tudi težave s pogodbenikom. Podpredsednik je to tudi posem jasno povedal na plenarnem zasedanju oktobra. In to je bil tudi predmet pisnega odgovora na vprašanja, eh, vprašanja gospoda Koelja, ki jih je postavil na plenarnem zasedanju kar se tiče samega poročila. Pozdravljamo duh in pa konstruktivni pristop gospoda Koilja v poročilu. Večina predlogov je skladnih s kompromisnim besedilom. O tem smo se pogovarjali v zadnjih mesecih. Dovolite nekaj pripomp o bistvenih vprašanjih tega poročila. Najprej rok. Razumeti je treba, da komisija ni nameravala izpustiti roka in ni želela obiti nadzor Evropskega parlamenta. V tistem trenutku komisija ni bila sto odstotno prepričana o tehnični rešitvi, ki bo končno izbrana za eh, obratovanje SIS-2. Isto velja za pravno podlago. In nismo mogli predložiti nobenega realnega datuma, kajti ta bi bil odvisen od enega od obeh tehničnih scenarijev, ki sta tahi po igri. Kot nam je povedalo predsedstvo, pa smo se o tem pogovarjali eh, v kontekstu šengenskega akija. Upoštevali smo tudi poročilo gospoda Koelja. In dejstvo je, da moramo določiti rok. Toda, natančno si moramo pogledati odločitev in pa rešitev, ki bo izbrana. Kajti To je tesno povezano s tehnično rešitvijo, ki bo na koncu določena. Tekoče tehnična platforma za SIS-2 bo potekla v zadnji četrtini leta 2011. Torej, to je tudi rok, ki je, določen, ki je omenjen v poročilu. Potem pa je tu še alternativni scenarij, SIS-1 plus sedaj nam je pogodbenik dal oceno in najprej je, dejal, eh, je omenil leta 2011, potem pa je bil ta rok predstavljen na 2013. Torej, rok ni jasen in zato smo do sedaj menili, da ne bi bilo mogoče določiti jasnega roka oziroma smo pustili odprto možnost za nove spremembe besedila, ko bo napočil čas. Ampak kot rečeno, to je nekaj, kar je potekalo tu, o čemer smo govorili tudi v šengenskem akiju. Vem, da eh, parlament to zelo zanima in zato si bomo prizadevali za najboljšo rešitev in pa za določitev roka v besedilo. Potem bi rad omenil še nekaj. Eh, terminologija, ki se uporablja v predlogih sprememb. In pa terminologija, ki je povezana s SIS-2. Filozofija predlogov oziroma amandmajev je, da gre tukaj za pravni okvir, znotraj katerega bi lahko izbrali kakršnokoli tehnično rešitev, da bi dosegli delovanje. Dajali smo, da je to zapisano tudi v poročilu gospoda Koelja in veseli smo, da smo obrali enak pristop. In to je bilo potrjeno tudi na seji šengenskega akija. Zato bi dejal sledeče uporaba terminologije v predlogu, ki spremlja poročilo, je nekako ja, nepravilna, kaj ti ustvarja zmedo, kaj ti ne upošteva tekoče tehnične rešitve. In želeli bi se izogniti oznakam, kaj ti SIS-2 bi morali uporabljati za končno pravno rešitev, ne pa za tehnično platformo, ki bo na koncu sprejeta. Ampak kot rečeno, to je bil namen poročevalca in tukaj gre pravzaprav samo za vprašanje obeseditve in zato bomo že našli rešitev. In za konec bi rad omenil še tole. Uloga Evropskega parlamenta v postopku migracije in pa v do, proces odločanja ko bomo prešli na SIS-2, takrat, ko bo SIS-2 tehnično pripravljen za migracijo. Kolikor smo razumeli poročilo, poročilo pravi, da bi moral parlament biti vključen v proces odločanja oziroma dobiti določeno ulogo. Mi pa mislimo, da je to v nasprotju z institucionalnim dogovorom, ki izhaja iz pravne podlage za SIS-2. Mislim, da je to člen 55. Dejal bi tudi to, da, da je migracijski proces eh, eh, povezan z eh, izvajanjem Evropske komisije. To je tehnični proces, medtem ko je vloga Evropskega parlamenta zakonodajna. Zato mislim, da je tukaj neskladnost. Morda smo to narobe razumeli, ampak mislim, da je, to nesk, da je bil namen Eh, poročila, da bi um, Evropski parlament dobil tudi vlogo uh, pri odločanju, uh, ko gre za migracijo na drugi sistem. Uh, time, the, uh, proposal... Potem pa tu, je tu še lizbonizacija. Prvi predlog je bil predmet sporočila omnibus Evropske komisije z preteklega tedna. Torej, ta predlog ostaja in proces se nadaljuje, kar pa še ni odločeno oziroma o čemer se komisija še ni odločila, je, kaj bo natančen postopek za nadomestitev tretjega stebra oziroma kako se bo integracija dejansko zgodila. To, o tem se eh, generalni sekretar in pa eh, pravna služba še vedno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 Hvala lepa. Sem predstavnik a, socialistične politične skupine. Strinjam se s poročevalcem gospodom Koeljom. Kar se tiče zamude pri obratovanju SIS-2, ne moremo sprejeti, da ni pravno določenega roka za dokončanje migracije. Komisiji tukaj ne moremo prav slediti. menimo, da bi morali parlament nenehno obveščati o a, procesu pretvorbe, o preizkusih in pa o načinu, a, kako je vse potekalo prišlo je do pomankanja preglednosti odnosa do Evropskega parlamenta in tega ne moramo sprejeti. In kot sem dejal že v Štrasburgu, tu je še zaščita osebnih podatkov in to se mi zdi izredno pomembno oziroma tako pomembno, da moramo ta pravila natančno spoštovati. Izbrana tehnologija mora biti tista, ki je najbolj zmogljiva. komisija bo nosila odgovornost za to, da zaščiti eh, osebne podatke. Ta odgovornost velja za preizkusno fazo, pa tudi za kasneje, ko bo sistem dejansko obratoval. Pa naj bo to SIS-2 ali pa kak drug sistem, ki bo začel delovati. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Gospa Zomar, Torej, komisija pravi, da natančna določitev datuma za začetek obratovanja ni možna. Če pa si to pogledam, naj povem še, da sem tu nova, ampak če si tole pogledam, potem vidim, da je prvotno mandat eh, potekal do leta 2006, potem pa je prišlo do vedno novih odlogov. Sedaj pa smo znova slišali, da ni mogoče določiti roka. Sama menim, da potem ta novi sistem sploh ne deluje. Kajti, tukaj očitno nekaj bistvega ne deluje, če je tako, da po vsem tem dolgem času še vedno ni možno določiti, kdaj bo sistem začel obratovati. Deset let sem bila članica odbora za promet in takrat smo se ukvarjali tudi z določenimi tehničnimi stvarmi in projekti in vedno znova je prihajalo do orlogov. Ampak kar se pomena tiče, to, kar imamo pred seboj, sploh ni primerljivo s tem, kar sem omenila, kajti SIS-2 je zelo občutljiva zgodba. To je sistem, ki mora od samega začetka delovati. in to mora delovati tudi ob prehodu. Zagotoviti je treba, da sistem deluje 24 ur na dan, vsak dan. In sedaj smo slišali, da sploh še ni mogoče opredeliti, kdaj bo sistem lahko začel delovati. In po mojem mnenju je celoten sistem postavljen pod vprašanje in zanima me, ali bo ta, bo ta sistem dejansko sploh eh, začel veljati. Pročevalec eh, očitno meni enako. In imela bi vprašanje za komisijo. Kakšen je bil izvorni načrt? Ali si lahko parlament ogleda prvotni načrt za Lizbonsko pogodbo? Je Evropski parlament sedaj vključen v ta projekt? Torej, zanima me, ali bi lahko um, pogledali prvotni načrt. To bi me zanimalo. Zanima pa še, ali so tudi drugi dokumenti, ki bi si jih lahko ogledali. Kako je sa preglednostjo? Kolegi, ki se že dlje ukvarjajo s to temo, so izpostavili pomankanje preglednosti. Predstavnik sveta pravi, da je svet zadovoljen s tem, da se bo ustanovil odbor za globalno upravljanje programa. Kaj bo počel ta odbor? Ali so v njem zastopane vse države članice ali pa upravlja ta odbor samo nekakšno vlogo Alibija, kjer, eh, kar bi pomenilo, da so v odboru pro forma države zastopane, ampak se na ta način preglednost tudi ne bo okrepila. Torej, celotna stvar se mi zdi precej v zraku. Pravni akt za migracijo ureja tehnično migracijo pravno, ampak pravzaprav je to nadaljni mandat za razvoj in ti razvojni mandati se vedno znova podaljšujejo in zanima me, koliko časa bomo to sploh še podaljševali, če zadeva sploh ne deluje, kajti to vsak dan stane denar. Zato se mi zdi zamisel, da bi pritegnili Evropsko računsko sodišče, naj preveri ta projekt, dobra. Tako lahko ustvarimo tudi preglednost, kajti sama sem polna nezaupanja do tega projekta in postavlja se vprašanje, ali je ta projekt sploh moč razviti. Podjetje morda tega projekta sploh ne more razviti, to je eno vprašanje ali pa enostavno igrajo igro v smislu, dlje ko bo trajalo, več denarja bodo zaslužili. Zanima me tudi, kakšna je pogodba sa pogodbenikom ali je predvidena tudi kakšna kazen za neizpolnevanje obveznosti. Ali nam lahko, prosim, o tem poveste kaj več. Hvala lepa. Uh, can you, can ali lahko komisija odgovori na vprašanje? Gospe Zomer? Uh. Da, predsedujoča, z veseljem. skušal bom eh, odgovoriti na posamezno vprašanje, oziroma ali želite, da odgovorim na vsa vprašanja ali samo na vprašanje zadnje govornice. Vse je dobro. Kar se tiče prve govornice, ki je govorila o datumu, naj pojasnim, morda ste me napačno razumeli. Ni gre za to, da komisija ne bi bila gotova da, ali da ne bi hotela pospešiti postopka. V trenutnem scenariju sicer imamo datum, imamo načrt in sicer konec leta 2011. Vendar pa, ker, naj, ker smo junija letos po razpravah v svetu, dobili načrt v smislu trenutne platforme SIS-2 kot alternativno rešitev za dosego SIS-2, v primeru, če bi test za trenutni sistem bil neuspešen, nas je ta negotovost nam je ta negotovost priprečila, da bi se jasno izrazili o, konca, o koncu projekta. Torej, če bi morali priti na, na ISIS 2, potem bi lahko zastavili datum konec 2011, vendar pa kar je možno, da bomo prišli na ta alternativni projekt, ki ga je sprožila Francija, eh, so ob začetku določili datum 2011, sedaj pa se govori o letu 2013. Zato se nismo pripravljeni natančno izraziti o datumu, smo pa vsekakor zainteresirani, tudi, da bi skupaj z svetom in parlamentom skušali najti rešitev. Torej, da določimo datum in da ga lahko potem za pomočjo komitologije po možnosti podaljšamo, če bo to potrebno. Kar se tiče preglednosti, o katerih je govoril gospod Enču, rad bi podaril dejstvo, da v skladu z pravno bazo moramo na šestmesečnem obdobju poročati o razvoju SISE 2 in to redno počnemo. Pa še več, vsekakor, eh, vsakokrat, ko smo imeli. Uh, nekakšen prelomen dogodek, naprimer v povezavi za preizkusi, za sklepi sveta v tem projektu, je komisija vedno obvestila predsednika odbora Libe o teh razvojih. To se je zgodilo po junijskem svetu, to se bo zgodilo tudi po svetu prejšnji teden in prav tako sem tudi pisno odgovoril Um, vprašanju, ki ga je podstavil podpredsednik na plenarnem zasedanju oktobra. Naj spomnim, da smo tako na zasedanju kot tudi v pisni obliki odgovorili na vprašanja. Govorili smo tudi o vsoti treh milijonov, ki jih je dobil do sedaj pogodbenik in smo tudi se tudi izjasnili denarja, ki je že bil izkluč, eh, izplačen in tako naprej. Te informacije bomo dali na sprago tudi v prihodnosti, kakorkoli bo prišlo do pomembne tehnične ali pa pogodbene spremembe v projektu, bomo o tem prav gotovo obvestili Evropski parlament. Kar se tiče odbora za globalno upravljanje programa vloga tega odbora je ta, da države članice bolje vključi v program oziroma v usklajevanje programa. V odboru je prisotnih 18, eh, vrstite, 8 strokovnjakov, ki se tedensko srečujejo z strokovnjaki iz komisije in eh, redno zasledujejo razvoj projekta. Vse odločitve, ki so bile sprejete v zadnjih šestih mesecih, torej od junija naprej, eh, so bile sprejete z prispevkom in z vključitvijo odbora za globalno upravljanje programa. In ni bil odbor samo iz, vključen, ima tudi poln dostop do, do informacijah o pogodbe, tako da eh, lahko so tudi obveščeni o možnostih posled, možni posledica, ki bi jih lahko imele spremembe pogodbe. Potem, kar se tiče odbora za račun, eh, računskega sodišča, eh, vse skupaj so nas obiskali sedemkrat, na zadnji prejšnji mesec, cel eh, teden so že ocenjevali posamezne pogodbene procese. In seveda smo pripravljeni eh, tudi sprejeti nadaljne obiske ali pa popraševanja računskega sodišča. Gospod Koeljo, like ali želite povzeti razpravo? Uh, Predsedujoča, samo tri, tri končne, eh, končni komentarji. Prvič, kar se tiče naše odgovornosti. Prihajalo do številnih zamud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 niti svet, niti komisija ne bosta mogla izključiti parlamenta. Prav tako ni naša odgovornost, če nekaj doživi neuspeh. Imamo zakonodajni okvir, ki smo ga dosegli zelo hitro, v prvem branju smo dosegli dogovor in dobro se nam je zdelo, da bi imeli odbor za globalno upravljanje programa kajti s tem smo dosegli vključitev držav članic, približali smo jih projektu bolj, kakor so bile vključene prej. Po mojem obsebnem mnenju. bi se ne bi znašli takšno, v takšni težki situaciji, če bi komisija že od vsega začetka bolje vključila države članice in parlament. Drugič, razumem, zakaj je komisija pravi, da če bi prevladala prva tehnična rešitev, da bi potem že imela načrt in datum. Vendar pa, če ta tehnična možnost ne bo uspela, to bomo videli po rezultatu iz Milestone 1, potem komisija pravi, da ne ve, kdaj bo na razpolago nova rešitev. In zahvaljujem se predstavniku komisije, ki je odkrito povedal, da je najprej mislil, da bo ta datum 2012. Sedaj podjetja govorijo o letu 2013. In uh, nišče ne ve, ali ne bo to podjetje kasneje govorilo celo o 2014 ali 2015. Nišče tega ne ve. In ravno zato, ker nišče tega ne ve, ravno zato moramo določati, določiti datum. Ne, smo, ne smemo imeti nedokončane zgodbe. Moramo določiti datum, če se bo pojavila tekoča rešitev, če se bo zahtevalo naslednje podaljšanje, potem se je potrebno posvetovati z svetom in z parlamentom in to na transparenten način. In še tretja in zadnja pripomba. Uh, govoril bom o vključenosti parlamenta. Razumem argument o pristojnostih parlamenta in pristojnostih komisije. Ne želim na novo pisati pogodb in ne želim uh, zanikati določenih pristojnosti in pravic ter izvršnih moči komisije, vendar pa želim povdariti potrebo po večji vključitvi parlamenta. Smo v postopku soodločanja, ko gre za zakonodajni okvir, smo tudi um, proračunska avtoriteta in veliko denarja smo že uložili v to rešitev. Zato imamo pravico do tega, da vemo več in da se nas v proces vključi. To je to, kar zahteva parlament in mislim, da uh, to utemeljeno. Hvala, Carlos. Gospa Somer. No- Hvala. Imam dodatno vprašanje poročevalcu. Zakaj bi postavili datum 2013? Predstavnik sveta je povedal, da če sistem ne bo deloval do junija 2010, potem uh, se bo smatralo uh, to za neuspeh. Zakaj bi potem kot parlament se strinjali z rokom 2013? To bi rada razjasnila. Carlos. Thank you so much. Carlos, hvala za vprašanje. Torej, želimo določiti 2011 kot prvi datum. Če pa bo prišel v, upoštev, v upoštev drugi scenarij, potem ne moremo ostati pri 2011, saj bomo potem ponovno sprožili celoten postopek, no ne, ponovnoma, ne popolnoma zaničle. Ampak skoraj na novo bomo morali začeti posamezne postopke, zato bi bil 2013 smiseln datum. Nihče ne more zagotoviti, da bo projekt končan do 2013. Ampak gre pač za to, o čemer sem govoril prej. Parlament mora določiti nek datum in če zadeva ne bo rešena do tega datuma, potem bosta morala komisija in svet na pregleden način priti v parlament in zaprositi za podaljšanje. Hvala, Carlos. Rok za predloge sprememb je 18. januar, tako da bomo lahko 4. februarja 2010 glasovali v odboru. Hvala za vaše prispevke. Hvala komisiji in predstavniku predsedstva. Naslednja točka na dnevnem redu je razrešnica. Imamo šest osnutkov mnenja. In prosim, gospod Grc da prevzame vodenje sestanka, kajti sama bo morala oditi. Hvala. Uh, uh, Vem, da je pozno, ampak mislim, da moramo nadaljevati. Sem, tako kot je že omenila gospa Gal, naša naslednja naloga je, da imamo skupno razpravo o razrešnicah za leto 2008. Um, v povezavi s temi institucijami, ki so pristojnosti našega odbora. Prosim, No, prosili pa so me, da tudi podam povzetek eh, teh poročil v imenu gospoda Lopeza Aguilarja. Gre za splošni proračun EU za leto 2008 in rada bi strnila um, poročila o institucijah in pa naše predloge o Evropski policijski akademiji. Torej, eh, računsko sodišče je ocenilo, da eh, je prišlo do nekaterih nepravilnih postopkov za razpise in da je prišlo nekaterih kršitev administrativnih in pa finančnih pravicih, medtem ko so bili organizirani tečaji in pa seminarije. Predlog je, da bi kot v preteklih letih povdarili potrebo potem, da akademija upošteva finančno uredbo in da izboljša svoje finančne upravljanje in da prosimo komisijo, da naj eh, natančno nadzoruje izvajanje proračuna akademije. Naslednje poročilo eh, se tiče Frontexa. Računsko sodišče je povedalo, da letni finančni izkazi so zanesljivi in da so transakcije pravilne in pa zakonite, torej gre za pozitivno oceno. 2008, leta 2008 se je proračun Frontexa povečal za 29 tisoč evrov in 13 milijonov odobritev so morali odpovedati, kaj ti računsko sodišče ugotovilo, da agencija ni bila sposobna se soočati za takšnim povečanjem svojega proračuna. Prav tako je bilo nekaj problemov v povezavi z um, eh, eh, najemanjem osebja, Eh, tako da bomo podali poročilo, da naj Frontex izboljša finančni, finančno upravljanje tudi v povezavi za povečanjem proračuna za 2009 in 2010. Kar se tiče preostalih uh, institucij, Evropske centre za spremljanje drog in odvisnosti, Evropska eh, agencija za temeljne pravice in pa Eurojust, je bilo podanih kar nekaj pripomb strani finančnega in pa administrativnega uprave. Vendar pa je računsko sodišče menilo, da eh, zaradi tega ni potrebno podati negativnega mnenja. Torej prosim poročevalko, da doda, kar ima za dodati, na to pa se moramo dogovoriti o roku roku za vložitev sprememb. Imate kakšne pripombe? Uh, if the commission would like to intervene, uh, ali želi spregovoriti komisija? Izvolite. Euh, Hvala, predsedujoča. Samo nekaj besed o SEP-u, o Policijski akademiji. Komisija še vedno natančno nadzoruje izvajanje dela te policijske akademije. SEPO je zamenjala dva šefa enote, enega za administracijo in enega za program in prav tako bo spremenila direktorja. Torej, te spremembe se bodo zgodile. Upravni odbor bo izbral novega direktora in imamo tudi seznam imen kandidatov. Verjetno bo novi direktor začel delo marca 2010. In upamo, da se, bo takrat, eh, da se bodo takrat zadeve v akademiji spremenile. Danes sem se pogovarjal o, z Cepolom o proračunskih vprašanjih in skušal sem jim pojasniti, kateri postopki morajo biti izpolnjeni in tako naprej. Določili smo datum za sestanek januarja, zato da bi zagotovili, da se bo proračunske postopke pravilno izvajalo. Torej šlo je za nekakšno posodobitev. Želel sem povedati, da komisija zasleduje delo tega, eh, te akademije. Hvala lepa za vaše komentarje, podali ste pomembne informacije. Naslednji govornik. <laughs> Euh, euh, euh. Na kratko, gospa predsedujoča. V glavnem se strinjam z uh, mnenjem poročevalca, imam pa dve pripombi, najprej nekaj o Frontexu. Mislim, da je škandal, da vedno znova prosimo za nov denar za Frontex, nova sredstva za Frontex. Tam pa obstajajo velike kršitve. Vedno znova se soočamo z enakimi problemi v povezavi s Frontexom in mislim, da je to škandalozno. Kar se tiče Agencije Evropske unije za temeljni pravice, pa je poročevalec pravilno povdaril, Opa, opažanja sodišča. Vendar pa mislim, da bi morali iti dlje. Pravi samo, da vzame na znanje pripombe računskega sodišča. Vendar pa to ni dovolj, da to vzamemo na znanje. Vedno znova moramo zahtevati, da mora agencija postaviti jasne cilje in da mora vzpostaviti takšne kazalnike učinkovitosti, ki jih bo moč izmeriti. In še Tretje vprašanje. Sprašujem se, zakaj imamo poročila o Europolu, kajti imamo poročila o vseh drugih agencijah. In pa še neka splošna pripomba. Izkoristila bom to pri, priložnost za to, da izrazim svoje razočaranje nad tem, da so številni dokumenti, ki so razdeljeni na razpolago samo v angliščini. To je zlasti uh, velja za agencijo za temeljne pravice. Ta agencija naj bi se ukvarjala z odnosi z državljani. In če želimo to resnično doseči, potem moramo vključiti več jezičnost v delo te agencije. Mislim, da je to potrebno. Če naj bi naši državljani se čutili povezane z Evropo, potem morajo imeti na razpolago informacije v svojem jeziku. Hvala. O Frontexu smo na veliko razpravljali v zadnjih tednih in eh, prepričana sem, da bo v tem smislu prišlo do izboljšav. Vse eh, je bila jasna, jasno izražena kritika v poročilu in tudi v teh pripombah. Strinjamo se s tem, da mora Frontex postaviti jasne cilje in da mora delovati na bolj pregleden način kot do sedaj. Potem, kar se tiče Europola. Europol leta 2008 ni bila agencija skupnosti. Zato ni vključena v ta poročila. Francoska verzija bo kmalo na razpolago. Rok pa bi lahko bil 18. december za kakšne koli predloge sprememb, ki bi bili vloženi v povezavi z osnutki. Še kakšna pripomba? No, če nimate vprašanj, potem lahko postavimo rok za, vlog, za vlogo predlogo sprememb 18. december, to je naslednji teden, tik pred Božičem. To je bolj ali manj zadnji delovni teden pred Božičem točka razno. Naslednji sestanek bo 11. januarja. To pa bo prvi, prvi delovni teden po Božiču. Hvala lepa vsem skupaj, hvala lepa za vaše potrpljenje in za vašo prisotnost pri zadnji točki, o kateri smo razpravljali. Hvala.